dear colleagues let's start uh, i submit to you uh, the following kolegice in kolegi predlagam da začnemo in sicer z naslednjimi spremembami osnutka nova točka 7a strukturiran dialog s komisarjem Kingom ob 10. Uh, uri in 10. Potem sprejem popravka predloga uredbe EU-LISA Monika Makovej to obravnavo smo odložili, potem obravnava amadmajo k pobudi za humanitarni vizum, poročevalec Lopez Aguilar, tudi ta razprava je bila odložena, če ni pripomp na dnevni red, je dnevni red s tem tudi potrjen. Potrditi moramo tudi zapisnike sej 11. junija 2018 in 2. julija 2018. Ostali zapisniki še niso prevedeni in jih boste prejeli v potrditev na naslednjih zasedanjih. Tako, zdaj pa začenjamo skupno razpravo z odborom za proračunski nadzor, odbor KONT torej, in sicer ustanovite Evropskega javnega tožilstva. Kolegice in kolegi, dobrodošli na tem eh, skupnem razpravu sestanku gospod eh, Tarant kot eh, podpredsednik odbora KONT je tudi prisoten na današnjem zasedanju. EPPO, Evropsko javno tožilstvo, je bilo ustanovljeno z namenom eh, oziroma po postopku okrepljenega sodelovanja. Pravna podlaga za odobritev je člen 86.3 PDEU. komisija, nas obvečala 22 držav članic sodeluje. Pristojnosti EPO so trenutno omejene na primere goljufi proti finančnim interesom EU. Evropski parlament lahko sodeluje v postopku ustanovitve EPPO le s postopkom soglasja. Nimamo nobenega neposrednega vpliva ali možnosti predlogov neposrednih sprememb eh, pravnega inštrumenta. Smernice smo sprejeli v dveh resolucijah in eh, po podatkih komisije bo po treh letih EPPO začel delovati ob koncu leta 2020. Izbrni ukrepi za izbiro in imenovanje Evropskega glavnega eh, tožilca in ostalih eh, tožilcev, logistične, administrativne in finančne zadeve eh, se v tem času urejajo. V tem času mm, bi vas rada tudi obvestila, da je komisija imenovala Antonija Muro, italijanskega tožilca, kot svojega predstavnika. Izbirni odbor pa bo pripravil oži izbor kandidatov za glavnega tožilca in za evropske tožilce pred njihovim imenovanjem strani sveta. Nekaj vprašanj je že bilo glede pogojev za prijavo na mesto glavnega tožilca, naprimer, kar zadeva starost in trajanje mandata. Ampak eh, zdaj predlagam, da besedo kar takoj predamo komisiji. Predtem pa bi prosila gospoda Taranda, ali morda tudi on želi povedati par besed na to temo. Hvala lepa in dobro jutro. Pred menoj je težka naloga, da tu nadomeščam gospo Gresle, ki, kot vsi vemo, je oseba, ki jo je zelo težko nadomestiti v popolnosti. E, tako da v njenem imenu bi rad podal nekaj pripomb, potem pa bo besedo dobila komisija. Cenimo to priložnost za izmenjavo mnen o napredku, ki smo ga zaenkrat dosegli pri izgradnji urada Evropskega javnega tožilca. Eh, prav tako bi radi na tem mestu izjavili, da pripravljamo skupni dopis odborov Libe in Kont, v katerem pozivamo komisijo naj ponovno preuči proračun in pa kadrovski načrt za EPPO in da nam posreduje pisni odgovor o izidu teh eh, morbitnih sprememb. Razlog je, da nas eh, opozarjajo tudi sodelujoče države članice, da so sredstva trenutno predvidena za vzpostavitev EPPO morda ne realno nizka. To velja za delegirane tožilce, kakor tudi za asistente in pa pravosodne pisarne. Prav tako sta še dve dodatni države članici pristopili k EPPO od sprejetja te uredbe, in sicer Malta in Nizozemska, kar pomeni, da bo de facto na voljo še manj sredstev na posamezno sodelujočo državo članico. Izid tega pregleda komisije bi lahko obravnavali na skupni seji odborov Kont in Libe v nekaj tednih. To pa je tudi vse, za kar sem dobil nalogo, da povem danes na tem mestu. Hvala lepa, sedaj besedo predajam komisiji. Najprej gospod eh, Šonka iz DG Just. Hvala lepa. gospod Hofman bova eh, skupaj nastopila eden za drugim in z vašim dovoljenjem. Torej, dobro jutro vsem. Najprej bi se rad osredotočil na to, kar smo zaenkrat že storili, kar zadeva eh, zaposlovanje in pa tudi kar zadeva implementacijo v razprave z državami članicami. Gospa Hofman pa bo potem spregovorila še o drugih zadevah, sedež EPPO, proračun, eh, direktiva PIF in uredba OLAF. Kot ste upravičeno dejali, gospa predsedujoča, uvodoma, je parlament v ta proces vključen na dva načina. In sicer, da podaja usmeritve v svojih rezolucijah in eh, tudi z imenovanjem gospoda Mure v izbirno komisijo, ki bo izbrala glavnega evropskega tožilstva eh, in pripravila tudi ožji izbor evropskih tožilcev. Z namenom olajšati ta proces, seveda zdaj poteka zakonodajni postopek v svetu glede predlogov komisije. In na, eh, na tem mestu bi vas rad obvestil, da na predlog komisije je svet 13. julija sprejel tudi poslovnik tega izbirnega odbora oziroma izbirne komisije za glavnega tožilca in evropske tožilce. Eh, tako kot je to predlagala komisija. Prav tako je komisija potem predlagala oziroma sprejela še drugi predlog 31. julija, torej le nekaj tednov kasneje, za še en eh, izvedbeni sklep sveta in sicer za imenovanje članov tega izbirnega odbora oziroma izbirne komisije. Gre za seznam 12 oseb, ki vključuje tudi člana, ki ste ga vi predlagali v imenu Evropskega parlamenta, gospoda Antonija Muro, in upamo, da bo svet potrdil ta sklep sveta, kar se da kmalo, upamo, da že v septembra, da bo ta panel, ta komisija torej lahko začela z izbirnimi eh, postopki, kar se da hitro, upamo, da nekje novembra. Potem uredba EPPO seveda zahteva, da ta izbirna komisija pripravi oži izbor primernih kandidatov za mesto Evropskega glavnega toživca in da pripravijo tudi obrazloženo mnenje za kandidature za posamezne evropske toživce. Za vse to seveda je potreben razpis za delovno mesto razpis za delovno mesto za Evropskega glavnega tožilca je že dokončno pripravljen. Posvetovali smo se eh, tako s parlamentom kot svetom, kajti svet bo organ, ki bo imenoval Evropskega javnega tožilstva, tožilca in eh, ta dokument smo posredovali parlamentu in svetu. Upamo, da bo ta razpis tudi kmalo objavljen v uradnem listu tekom meseca septembra, kajti čas se zelo hitro teče. Glavnega tožilca namreč moramo imenovati najkasneje do marca prihodnje leto, se pravi še v tem mandatu Evropskega parlamenta, preden gremo v volilni premor. Imamo tudi strokovno skupino EPPO, eh, e kjer smo identificirali tudi zahteve oziroma pogoje za evropske tožilce. To ni razpis, gre za opis nalog in del. Zadeva je podobna kot za glavnega tožilca, objavljene so seveda zahteve po izkušnjah in kvalifikacijah oziroma izobrazbi, kar bo do države članice moralo upoštevati. Kot veste, bo vsaka država posredovala tri imena, da izbirna komisija lahko potem preuči tudi te kandidature, enkrat, ko bo izbor glavnega tožilca končan. Kar pa zadeva kadrovski načrt eh, in eh, kadrovsko zasedbo EPP-ja, tudi to zdaj mm, počasi že zaključujemo. Kar zadeva to ekspertno skupino na ravni eh, komisije in pa informacijsko platformo. Kot veste, je komisija tista, ki vodi postopke, dokler EPP-o ne bo vzpostavljeno v polnem delovanju. V članu za 24 uredbe EPPO smo ustanovili to strokovno skupino za EPPO, ki združuje predstavnike sodelujočih držav članic, 22. Jih je sedaj vse skupaj z Malto in Nizozemsko, ki sta pristopili v zadnjih tednih. In zaenkrat smo imeli že dva sestanka te ekspertne skupine, četrti bo potekal prihodnji teden. V skupini smo obravnavali implementacijska vprašanja in eh, prihodni teden se bomo osredotočili na implementacijske ukrepe, ki jih bodo izvajale države članice same, da EPPO nekako umestijo v svoj pravni red in upamo, da bomo lahko ustrezno spremljali ta proces tekom eh, prihodnjih dveh let, da bodo vsi mm, sočasno pripravljeni, ko bo EPPO dejansko postal operativno zmogljiv. V podporo državam članicam eh, smo vzpostavili IT platformo, na kateri države članice lahko izmenjujejo praktična in pravna vprašanja in izkušnje. Eh, tudi sami podajamo določene usmeritve državam članicam glede teh vprašanj. Gre torej za interaktivno platformo, ki vsekakor olajšuje razpravo in olajšuje implementacijski proces prav vseh sodelujočih. Zdaj pa, gospa predsedujoča, z vašim dovoljenjem besedo predajam gospe Hoffman, ki bo spregovorila o preostalih točkah. Ja, hvala lepa, eh, Petr, hvala lepa tudi, gospa predsedujoča, za besedo. Če dopolnim to, kar je dejal Peter, bi mm, dodala še nekaj elementov. Kar zdaj podporo državam članicam v razpravah z državami članicami okrog tega, kako implementirati različne vidike tega sistema, eh, verjetno veste, da je eden od pomembnih elementov tako imenovane direktive PIF, o, o kateri smo se pogajali mm, s svetom, odborom Libije in odborom KONT. E, to morajo države članice prenesti v nacionalno zakonodajo do julija prihodnje leto, torej rok je dokaj kratek in kot veste, je direktiva PIF namenjena zbliževanju definicije kaznjivih dejanj, ki vplivajo na evropski proračun. Eh, in tudi ustrezno prilagoditi kazensko-pravni sistem držav članic in eh, to pomeni, da je to ključni element za delo evropskega javnega tožilca, saj to dejansko predstavlja materialne pristojnosti prihodnjega EPP-ja. Komisija za konec oktobra načrtuje eh, strokovno srečanje z državami članicami, da na ta način lahko ugotovimo trenutno stanje, kar zadeva prenos direktive v nacionalno zakonodajo, časa torej je malo, zato želimo državam članicam kar se da pomagati pri njihovih prizadevanjih. Zdaj prehajam k točki, ki jo je omenjal spoštovani gospod Tarant in sicer proračun EPPO. Kot veste, je osnotek proračuna eh, Evropske unije za leto 2019 komisija sprejela maja. Ta predlog vključuje trenutno 4,9 milijonov evrov za EPPO za financiranje zaposlovanja kadrov. Začeli bomo leta 2019 z eh, glavnim tožilcem in potem z evropskimi tožilci in eh, levi delež tega denarja 1,9 eh, milijonov odpade na razvoj sistema za vodenje spisov EPPO, kar bo ključnega pomena, če hočemo, da bo EPPO tudi učinkovito deloval. Gospod Tarant, omenili ste tudi pristop Nizozemske in Malte k EPPO-ju. Komisijo seveda še kako veseli, da sta tudi ti dve državi članici pristopili. Zdaj imamo skupno 22 držav članic, ki sodelujejo v EPPO in trenutno še ocenjujemo posledice uh, te razširitve, kar zadeva kadrovsko zasedbo EPPO. -ju vsekakor jemljemo na znanje to, kar ste najavili, da boste odbora Libe in Kont poslala skupni dopis komisiji na to temo in kar zadeva torej proračunski in kadrovski načrt in eh, vsekakor bomo natančno obravnavali eh, ta vaš dopis in v njem zajete zahteve. Zdaj prehajam na še eno zelo pomembno temo, sicer sedež EPPO. Tudi tu potekajo pripravljalna dela, komisija sodeluje z pristojnimi organi Luksemburga, da bo EPO imel ustrezen sedež, da bo lahko dobro deloval od samega začetka delovanja in moram reči, da resnično dobro napredujemo s tem v zvezi. Morda veste, da so luksemburške oblasti EPO ponudile brezplačno uporabo stavbe, ki je v bližini Evropskega sodišča. Gre za stavbo, poznano pod imenom Stolp B, Tower B. Trenutno preučujemo funkcionalne potrebe EPPO-ja in tudi preučujemo, kako bi stavba, ki jo ponujajo luksemburške oblasti, lahko dejansko izpolnevala te eh, pogoje, tako da razprave zdaj eh, tečejo. No in na koncu naj omenim, glede na to, da sem eh, politični direktor OLAF-a, verjetno veste, da bomo v prihodnje morali zelo tesno sodelovati, EPO in OLAF, torej, kar je tudi zapisano v uredbi o EPO. In zato je komisija maja sprejela tudi predlog spremembe uredbe o OLAF-u, da bo OLAF dejansko pripravljen na to sodelovanje z EPO-om. Ključni element tega predloga je, da v uredbo OLAF eh, vključimo ustrezne določbe, ki omogočajo popolno in učinkovito delovanje med EPOM in OLAFom. In komisija je prav tako predlagala določene eh, nadaljne zelo hm, ciljno usmerjene spremembe, kar zadeva operativna pravila OLAFa, da bodo preiskave še bolj učinkovite in eh, uspešne. Zelo se veselimo seveda tudi sodelovanja s parlamentom glede tega predloga. Eh, kot rečeno, čas eh, res eh, zelo hitro teče in komisija bi bila resnično zelo vesela, če <laughs> seveda v idealnem svetu bi lahko so zakonodajalca, parlament in svet zadevo sklenila še pred volitvami. Če pa bomo vse uspeli narediti določene pomembne korake, da takrat bo tudi to že velik uspeh. Torej, še enkrat veselimo se sodelovanja s Evropskim parlamentom. Hvala lepa, preden dam besedo članom odbora, bi sama rada podala nekaj vprašanj. Glede finančnih in kadrovskih resursov, ali bo proračun in kadrovski načrt za EPPO zadosten, kako in na kakšni podlagi je komisija pripravila to oceno, kako komisija lahko sedaj te projekcije uporabi tudi, kar zadeva najavo držav članic, novih držav članic, da bodo mm, pristopile. Kar zadeva kadre, člen 20 uredbe o ustanovitvi EPPO, komisija lahko imenuje po posvetu s svetom uradnika komisije, ki deluje kot začasni eh, direktor in izvaja funkcijo administrativnega direktorja. Ali je komisija uporabila to možnost, se pravi, ali je bil imenovan ta začasni oziroma VD administrativnega direktorja. Kar pa zadeva glavnega tožilca, eh, kakšna je predvidena časovnica, če želimo držati se postopka v členu 14. Še posebej me zanima, ali je komisija začela pripravljati svoj predlog, kar zadeva izbirno komisijo. Glede organizacije dela EPO, po členu 21 uredbe organizacija dela EPO sledi internim poslovnikom in Evropski glavni tožilec ne mudoma pripravi predlog internega pravilnika EPPO, ki ga mora potrditi kolegi. Ampak glavni tožilec ne bo začel s tabule raze. Zato me zanima, ali je komisija že pripravila neko osnutek in če je temu tako, ali so države članice sodelovale pri tem delu. Kako nameravate obveščati Evropski parlament o tem? To torej so bila moja vprašanja, zdaj pa besede dobi gospa Grizbek eh, iz odbora Libe. Naj vas spomnim, da imamo v odboru Libe navado, da dobi vsak govornik po dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Bom zelo kratka. Tudi mene zelo veseli napredek pri tem dosjeju, ki je že dolga leta bil namera v Evropi. Zelo me veseli tudi, da se zdaj že pripravlja izbirna komisija in hvala tudi za vse informacije, ki ste nam jih podala predstavnika komisije ravno kar. Zato torej bom zelo kratka. Moje vprašanje bo zelo neposredno. In sicer številni smo, še posebej v moji parlamentarni skupini, ki zahtevamo nek način, da se razširi področje uporabe tudi na organiziran kriminal in terorizem. Lansko leto je v načrtu dela, ki ga je predstavil predsednik komisije Jean-Claude Juncker, eh, govora tudi o morebitni razširitvi pristojnosti Evropskega toživstva na področju boja proti terorizmu. To je ena ključnih tematik v vseh državah članicah. Javnost je najbolj zaskrbljena zaradi ravno vprašanja varnosti, tako da morda mi boste odgovorili, da bo imel predsednik prihodni teden govor o stanju unije, ampak vendarle bi rada izkoristila to vašo prisotnost danes tudi, da vas vprašam uh, o tem. Hvala lepa. Merci. Hvala lepa. Gospod eh, Klinc, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Danes sta tudi dva moja treh otrok in štiri moje vnuki. Prvikrat so tu v Bruslju in eh, zanima jih, eh, kako delamo. E, toliko, da veste. No, zdaj pa bom nadaljeval v nemščini, tako da nadenite si slušalke. Današnja priložnost je zelo pomembna, še posebej, ko pomislimo na Eh, državljane. In eh, če upoštevamo to, kar nam pravijo v naših eh, volilnih okrožjih, vse več je kriminalnih dejanj, v zadnjih letih jih je vse več in tu gre ne le za davčne goljufije, ampak tudi veliko težav z virtualnimi valutami, bitcoin in podobno. Mislim, da vsakeč znova ugotavljamo, da se moramo boriti za vsak evro, ki ga potrebujemo za naše naloge, za izvajanje naših nalog. In zato je izredno pomembno, da se finančne eh, goljofije kar se da omeji. Zato pozdravljam dejstvo, da se ustanavlja EPO, da bomo lahko končno dosegli nek napredek na tem področju. Obžalujem, da ne sodelujejo vse države pri EPO. Kajti, če bi, potem bi morda vendarle imeli možnost, sodelovanjem med Epom in uh, Olafom že od samega začetka. Vzpostavili na način, ki bi bil bolj uh, učinkovit in zadovoljiv. No, na ta način pa je ta razmejitev nekaj, kar bo še treba razdeliti v prihodnje, in bojim se, da to ne bo ravno enostavno. Kar zadeva nek, neko dejanje, ki ga Olaf uh, ocenjuje kot. Uh, administrativni eh, prekršek je nekaj, kar EPO lahko obravnava kot kaznivo dejanje ali obratno. Tako da tu bo sodelovanje med tema dvema organoma zelo, zelo pomembno. Mnenja so zelo različna, ampak eh, prepričan sem, da če imamo ta cilj pred očmi, bomo napredek lahko tudi dosegli. Ključnega pomena pa je, da naši državljani gledajo, kako vedno znova ustanavljamo neke nove organizacije, neke nove organe, čeprav je to upravičeno. Ampak vendarle je kritika na račun EU vse večja v, v teh uh, zadnjih letih. To bomo tudi videli na naslednjih volitvah in zato je ključnega pomena, da državljanom jasno razložimo, da EPO dela v njihovem interesu in da to ni zgolj uh, še en izrastek bruselske birokracije. Hvala lepa, gospod Klinc. Gospod Terry Kavras. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi za te informacije. Pet vprašanj imam, ampak eh, na tri so mi na nek način že odgovorili, tako da imam samo še dve vprašanja v bistvu zdaj. Glede na morebitne povezave med izvršilno oblastjo in tožilstvom v nekaterih državah, me zanima, kako bodo države članice lahko zagotovile, neodvisnost delegiranih eh, tožilcev, eh, ki bodo delili v EPU in imeli na nek način dvojno vlogo. Drugo vprašanje, kaj so ključni izzivi za EPU, kar zadeva tiste države članice, ki ne sodelujejo, kar je ravno kar omenil tudi kolega Klenc. To torej sta moji dve kratki konkretni vprašanji. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Lopes Aguilar. Ja, hvala lepa. Tudi to je izredno relevantno vprašanje. V bistvu je to eden redkih dosežkov v tem mandatu komisije in parlamenta. Dejstvo je, da tu ni šlo za redni zakonodajni postopek, tako da mm, to ni ravno nekaj, kjer je parlament zakonodajno sodeloval, ampak vse čas smo sodelovali v delu, ki je privedlo do tega do končnega sistema, na podlagi katerega se vzpostavlja EPPO. Tako da veliko razprave je bilo na tej poti, zdaj pa je čas, da upravimo oceno strategije za končno vzpostavitev tega sistema. In eh, s tem v zvezi je dokaj očitno, da bo to zahtevalo sodelovanje med eh, evropskimi strukturami, EPOM in eh, državami članicami, ki bodo delegirale svoje tožilce. Prav tako pa je potrebno določiti konkretne cilje, prioritete, kar zadeva doseganje ciljev, zaradi katerih je bil EPO sploh ustanovljen in sicer boj proti goljofijam, boj proti javnofinančnim goljofijam, davčnim goljofijam, ki imajo vpliv na evropski proračun. Sam sem bil poročevalec za direktivo PIFT, torej zaščito finančnih interesov Unije s kazensko-pravnimi ukrepi, kar je v bistvu bil predpogoj za samo eksistencialno premiso, na kateri je bil ustanovljen EPPO. Kar zadeva strukturo dela EPPO, mm, mislim, da moramo zagotoviti učinkovito sodelovanje eh, z namenom učinkovitega preganjanja goljofij, eh, boj proti goljofijam eh, na račun evropskega proračuna. Tu gre za velikanske vsote denarja in brez dvoma lahko povemo, da smo se prepirali glede ocene, koliko milijard DDV-ja izgubimo vsako leto zaradi takšne goljofi, no ampak eh, zdaj mislim, da je pred nami lepa priložnost, da naredimo nek eh, napredek v boju proti vsega ekonomskim in finančnim kaznivim dejanjem in da začnemo bolj dosledno uveljavljati zakonodajo tako na ravni EU kot na ravni držav članic. Tako da to je tisti element, ki bi ga rad vključil v trenutno oceno strategije izvajanja EPPO in to je tisto, kar bi rad tudi bolje spoznal. Zanimajo me torej vaše ideje na tem področju za bližnjo prihodnost. And the last speaker, uh... Hvala lepa in uh, kot zadnja gospa Kiniči. Seveda spoštujemo pravilo libe dveh minut, kajti mi v odboru KON smo zelo liberalni, pri nas lahko človek govori, kolikor hoče, tu pa morate zaključiti eh, hitro in potem nas čakajo še odgovori komisije. Izvolite. Hvala lepa. Hvala gospodu mm, Šonka in gospe Hoffman za informacije in za vse te informacije, ki ste nam jih podali, kar zdajva napredek pri vzpostavitvi EPPO. Kar zadeva dopis eh, odbora KONT, to vsekakor podpiram, kajti pomembno je, da se zagotovijo ustrezna eh, sredstva eh, in tudi vsega ustrezna kadrovska zasedba za delovanje EPPO, če želimo poskrbeti eh, za celovito zaščito evropskih finančnih interesov, obenem pa je treba zagotoviti tudi čim eh, više sinergetske učinke z vsemi vključenimi akterji. In tu ne govorim le o EOLAF-u, ampak tudi o Europolu in Eurojustu. In moje vprašanje našim gostom je, na kakšen način nameravajo zasledovati ta cilj, se pravi, ali nameravajo sprejeti kakšne posebne načine dela eh, in pa tudi sprejeti kakšne posebne kadrovske eh, rešitve za sodelovanje z Europolom in Eurojustom, ne samo z Olafom. Seveda nas vse veseli, da sta se še dve državi pridružili EPPO-ju in eh, dejstvo je, da EPPO torej nastaja na podlagi okrepljenega sodelovanja, ampak zanima me, to je vprašanje za mm, direktorice Olafa, na kakšen način, s kakšnimi resursi, eh, s kakšnimi orodji bo OLAF lahko pomagal pri delu EPPO, tudi kar zadeva čezmejne preiskave, ki bi utegnile zadevati tudi tiste države članice, ki ne sodelujejo v EPPO. Tako, to so moje vprašanja ob polnem spoštovanju pravila dveh minut, kot vidite. Hvala lepa. Dobro, hvala lepa. Zdaj pa bi prosila komisijo, če lahko odgovori na glavna vprašanja, eh, ki ste jih eh, dobili, ostale pa upam, da boste lahko odgovorili v pisni obliki. Eh, hvala lepa, hvala lepa za vsa vprašanja. Odgovorila bom na nekaj teh vprašanj, potem pa bo moj kolega tudi še dokončal z odgovori na nekatera druga vprašanja. Seveda, pa če imate pisno vprašanje, bomo na to tudi odgovorili. Vračam se na vprašanje, ki je je za vas zelo pomembno. Torej, viri za EPO, finančni in kadrovski, ali so zadostni. Komisija je podala predlog za proračun 2019 in proračunska organa, parlament in svet se o tem sedaj pogajata. Seveda pa je namen komisije ta, da ker je to ena vodilnih ukrepov komisije, strži vse, da bi EPO deloval uspešno in očinkovito. Bomo videli, kaj bo izšlo iz pogajanj, kot sem dejala, bo komisija upoštevala tudi pristop dveh članic Malte in Nizozemske. Prav tako to ste tudi omenili. Bi rada omenila postopek za imenovanje direktorja. Mislim, da je to že skoraj dokončano. Kmalo bomo izvedeli, kdo bo začasni direktor komisije. Je že skoraj končala s tem postopkom. Še nekaj, kar želimo omeniti. Gospod Tarant je dejal, počakajte, eno vprašanje je bilo. Ne, to je bil gospod Terkabras. Kar se tiče trigerjenih tožilcev v državah članicah, da zagotavljajo neodvisnost, mislim, da so v uredbi EPO jasna pravila. Imamo delegirane tožilce, ki delujejo neodvisno in so v okviru EPA. Prav tako pa seveda razpravljamo, teda kolega z državami članicami, kako bi sistem dobro se razvijal. Torej, o tem sem se pogovarjamo z državami članice. O vsem, kar ste omenili, gospa Kiniči, je omenila sodelovanje tudi z Europolom in drugimi agencijami. To je gotovo tudi eden velikih izzivov za prihodnost. Kar nekaj akterjev, nas je Olaf, EPO, Eurojust, Europol in Popolnoma se tega zavedamo, tako da bomo seveda storili vse, kar je v naši moči, da bi olajšali sodelovanje med agencijami. Že sedaj pa lahko povem, da je naš novi generalni direktor Vile Itala se sestavil z gospodom Bol, direktorico Europola, še septembra, da bi torej nadaljevali dobro sodelovanje med organoma. Gospod Klinc, ta popolnoma se strinjam z vami. Škoda je, da niso vse države članice na krovo. Komisija dela na tem, da bi se jih pridružilo kar se da veliko, še več torej. Ni enostavno, torej imamo to razmejitev ukrepanja pristojnosti med organi, ampak komisija je predvidela v svojih sklepih, da bo spremenila uredbo OLAF, če bo to potrebno, zato da omogočimo dobro sodelovanje. Seveda pa si morajo tudi vsi organi želeti dobro sodelovati. Mi počnemo vse, kar je v naši moči. Olaf je pripravljen sodelovati zelo tesno. Zdaj pom, da bi to bila uspešna zgodba, zato da bi potem na koncu seveda okrepili boj proti prevaram na ravni EU. To je naš cilj in resnično bomo storili vse, kar je v naši moči, da bi se to zgodilo. Tako, sedaj pa dobi besedo Peter. Hvala lepa, Margrete. Seveda, jaz sem Peter Tronka, nisem tako lep in inteligenten kot moja kolegica, torej nisem kolegica. Dobro, sedaj pa naj dodam k temu, kar je dejala Margaret. Najprej, kar se tiče varovalk za neodvisnost delegiranih toživcev. Seveda, imamo zelo jasen okvir v uredbi EPO, ki ureja tudi status delegiranih tožilcev. Tudi če imajo dvojno funkcijo, morajo biti neodvisni. To je zelo pomembna zahteva. Prav tako imamo postopkovne in statutarne varovalke za neodvisnost. Naprimer, lahko se komu odzame primer, če pride do suma zaradi navskrižja interesov. Prav tako se lahko primer obravna celo na centralni ravni izjemoma tudi imeli bomo varovalke, kar se tiče mm, kadrovskih postopkov in kako je kdo plačen, tako da bomo torej imeli zagotovljeno neodvisnost, tudi če seveda bo poleg tega imel tudi še nacionalno funkcijo. Tako da varovalke mislim, da so zadostne, zato da lahko zagotovimo, da ta povezava, ki jo omenjal gospod Erik Abras, ne bo vplivala na neodvisnost tožilcev, kajti so zelo pomembni za EPO. Gospod Lopez Aguilar, kako zagotoviti, da bo to delovalo učinkovito? Veliko je na kocki, res je. Od samega začetka pomagamo državam članicam pri praktični implementaciji z njimi sodelujemo, zelo pogosto smo v stikih, gledate ga, kaj je potrebno postoriti, sledimo postopek izvajanja na nacionalni in evropski ravni in zagotovili bomo, da bomo namenili dovolj sredstev za izvajanje te zakonodaje in da bodo tudi imenovali ustrezne ljudi, najprej kot kandidate za evropskega tožilca, potem pa še za delegirane tožilce. In potem še sporočilo, to bom pa v francoščini, odgovor gospe Grisbeck. Euh, euh, Kar zadeva napredek glede razširitve pristojnosti Evropskega mm, tožitva na področju terorizma, to dejansko je prioriteta za nekatere naše države članice, vključno z vašo. Komisija je zato v razpravi oziroma v nagovor gospoda Junckerja predvidela sporočilo, ki bo objavljeno prihodnji teden in eh, tam bomo razjasnili pomankljivosti sistema in eh, trenutnega okvira čezmejnega terorizma v naših državah članicah in eh, na tej podlagi bi lahko eventualno zagotovili nek napredek. Torej, tu bomo razložili, zakaj je Evropsko tožilstvo dobra rešitev z vidika boja proti čezmejnemu terorizmu. A da, še ena stvar in sicer vprašanje o sodelovanju z nesodelujočimi državami. Šest držav članic. ne sodeluje v EPPO in z njimi bo treba sodelovati. Imamo zelo sofisticiran mehanizem sodelovanja, še posebej, kar zadeva Evropsko tožilstvo in sicer tudi s podporo Eurojusta in s podporo OLAFA, da bodo mehanizmi, ki niso sestavni del Evropskega tožilstva, tudi dobro delovali. To je seveda treba vsega upoštevati tudi z vidika evropskega toživstva kot eh, evropskega pravosodnega organa. Treba bo torej sodelovati s tem organom, treba bo tudi prepoznati zahteve za medsebojno pomoč in eh, poskrbeti za pravosodno sodelovanje, ki ga toživstvo potrebuje. Upamo torej, da bomo kaj k malo našli ustrezni ustrezno eh, pravno podlago, imamo že določene mm, predloge. Mislim, da imamo zaenkrat že ustrezno osnovo tudi v uredbi EPO. Prav, hvala lepa. Sedaj pa še predsedstvo sveta. Želite morda spregovoriti? Prosim, zelo na kratko. Hvala lepa, predsedujoča. Dobro jutro vsem. Kratek pregled tem, ki trenutno so na dnevnem redu sveta. Najprej, kar se tiče glavnega tožilca, izbiramo ga. Gre tudi za skupno izjavo, ki jo pripravljamo parlamenta in sveta, kar se tiče imenovanja glavnega tožilca. Kandidati bodo imeli sedemletni mandat, ki se ne obnovi, preden se bodo upokojili. To je najkasneje na zadnji dan meseca, ko doseže starost 70 let, torej morajo biti sposobni dokončati ta mandat. To pa potem pravno zavezojoče v končnem sklepu, kar se tiče imenovanja glavnega tožilca. Skupna izjava je potrebna, kajti to je neposredno povezano s. s podaljšanjem starosti nad 66 let, kar je potrebno uvesti izjemoma in to je potrebno za tudi seveda neodvisnost glavnega tožilca. Druga tema. Trenutno pripravljamo tudi izbirno komisijo pred vsega Pri tem smo dobili predlog komisije. In če bo vse tako, kot, kot, kot mora, bo to 12. septembra v Koreperu, naslednji teden torej. In potem, ko bo to sprejeto strani sveta, bo komisija lahko spostavljena oktobra. To je vse, kar se tiče sveta. Hvala lepa. Okay, thank you very much. Uh, now I would like to... Hvala lepa. Tako. Naj vam zagotovim, da bomo spremljali, da bomo nadrvali razpravo o tej razpravi danes na sestanku koordinatorjev in bomo morda poslali skupni dopis, kot je predlagala gospa Grostet. Podpredsednica, hvala lepa in so predsednica, hvala lepa, da ste so predsedovali temu delu sestanka. Sedaj pa gremo naprej naslednja točka na našem dnevnem redu, spoštovane kolegice in kolegi. Junija je komisija sprejela predlog za uredbo za vzpostavitev različnih instrumentov in organov za varovanje meja kot zakonodajni svežen, ki je povezan z naslednjim večetnim finančnim okvirom 21-27. V ponedeljek smo imeli veliko čast, da smo prisluhnili komisiji, kar se tiče uh, notranjega varnostnega sklada. Danes pa se osredotočamo v sklad za azil in migracije in na sklad za integrirano upravljanje meja. Odbor Libe je pristojen za to. Poleg tega bomo podali tudi mnenje, kar se tiče instrumenta za finančno podporo za opremo za carinsko kontrolo v okviru sklada za integrirano upravljanje meja. Potem pa imamo Tanjo Fajon za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru tega sklada, potem pa Jeron Lenars za opremo za carinske kontrole v okviru tega sklada. To sta poročevalca Libe na to temo. Mirjam Dali pa za sklad za azil in migracije. GD Home in GD Tax od sta tukaj in podala posta pregled nad glavnimi elementi novih instrumentov, kot jih predlaga komisija, potem pa bosta na voljo za odgovore na vprašanja. Prosim, gospod Graselo, beseda je vaša, največ deset minut, da predstavite oba sklada. Prosim. Hvala lepa za priložnost za to predstavitev. Kratek bom, ker seveda vem, da nimate veliko časa, bom pa z veseljem odgovarjal na vsa vprašanja sedaj ali pa tudi kasneje. Najprej, ta prosojnica, gremo naprej, čisto na kratko. Naslednji dve prosojnici. Kar nekaj smo se naučili, glede na ocene, ki smo jih izvedli, ki smo jih že predstavili v parlamentu in kaj smo se naučili z teh skladov, trenutnih, da počnemo prav, kar se tiče obsega delovanja. Osredotočamo sredstva in finančne vire na prave stvari. Zelo, zelo kratek bom. Ampak nekaj napak pa je bilo. Nekaj napak, kar se tiče pomankanja fleksibilnosti, pomankanja koordinacije med instrumenti, potrebujemo več poenostavitve in veliko prej, veliko bolj jasno bi morali imeti. Spostavljen sistem evalvacije in nadzora, ki bi bil razumljiv za države članice. En primer najpomembnejša pomankljivost se ponazarja s pomankanjem fleksibilnosti. Seveda smo sredstva namenili na podlagi številk 2010-2012 za 2014. Kaj to pomeni? Ko je prišlo do vrhunca prošen za azil imigrantov 15, 16, 17, smo dajali sredstva napačnim državam članicam, tako rekoč. Kaj to pomeni? Statistične podatke, ki smo jih uporabljali, so temeljili na 2010, 2008, 2009, 2011, 2012. In seveda to ni zrcaljo razmer 2014-2015. To moramo resnično rešiti. Potem, ko država članica dobi sredstva, jih takoj namenijo prednostnim nalogam. Prvo leto obdobja in to pomeni, da kasneje, ko imamo nove prednostne naloge, ker se razmere na terenu spremenijo, ne morejo tega spremeniti. To je torej pristop, ki ga je tudi potrebno spremeniti. Sedaj naslednja prosojnica, prosim. Naslednja. Gremo naprej. Kar se tiče namenitev sredstev za posamezna področja. Tukaj imamo 10 milijard evrov za sklad za azil in migracije, torej to je zelo pomembno. Skoraj potrojili smo trenutna sredstva. In tukaj smo dodali sredstva, kot sta se organa za proračun dogovorila. Prav tako imamo potem 8 milijard za sklad za integrirano upravljanje meja. Potem pa imate decentralizirane agencije. 860 milijonov evrov za Frontex, pa in o tem se bomo kmalo pogovarjali, ko bo komisija predstavila nov predlog, pa približno, približno 12 milijard evrov. Sedaj pa naslednja prosovnica. Tukaj cilji so zelo podobni preteklim, osredotočamo se na tri glavna področja, zato da zagotovimo, da bomo dosegli integriran azilni sistem, spremne možnosti, usposabljanje, vse, kar je potrebno za skupni azilni sistem, podpora zakonitim migracijam, preseljevanje, ukrepi pred prihodom, torej da zagotovimo boljšo pripravo, seveda pa se osredotočamo tudi na nezakonite migracije in boj proti temu, prav tako pa povečujemo število vračanja v sodelovanju z državami, eh, ki so v to vključene. Kako bomo to storili? Imamo torej konkretne ukrepe, imeli bomo pašalna sredstva, imeli bomo spodbude za preseljevanje, transferje, za mednarodno zaščito, potem imamo prostovoljne in prisilne vračanja. Tukaj bomo imeli več usposabljanja, poskušali bomo zagotovili bomo spoštovanje temeljnih pravic. Zagotovili, bo, zagotovili bomo, da se spoštujejo vsi standardi. Prav tako bomo izboljšali procesiranje, prošen za azil. Naslednja prosovnica, to je tudi še en pomemben vidik. In to ni tipično sporočilo komisije, da se moramo bolje koordinirati, biti bolj dosledni. Ne, kaj smo se naučili? Z tega, da zagotovimo, da migracije, integracije so vključene v vse instrumente, ki imajo pomembnejša finančna sredstva v proračunu EU. No, zagotovili smo, da so migracije, sedaj pomembno v strukturnih skladih, v socialnem skladu, prav tako tudi zunanji instrumenti, ki jih predlaga komisija. O čemer se pogovarjajo v veliko odborih, imajo tudi, seveda, pomemben vpliv na migracije. Sredstva so celo namenjena za ta namen. Seveda, sredstva iz sklada za azil in migracije niso dovolj, zato da se spopadamo z vsemi izzivi na terenu. Kljub temu, da smo povečali sredstva, da smo zagotovili, da bomo imeli precej sredstva za zunanje instrumente za azil in migracije, bo sklad za azil in migracijo vključeval tudi dovolj določb, ki bodo zagotavljale, da bi vsakašen ukrep, ki ga lahko zajememo interno, zvedli tudi eksterno, v tretjih državah. Torej, če instrument torej ne bo dosegel tretjih držav. Bomo lahko s tem skladom to tudi naredili, ampak samo v drugi vrsti, torej kot eh, druga možnost, če bo to potrebno. Naslednja prosovnica, veliko vprašanj se nekaterjo je bilo v tej smeri. Ali ste res zagotovili, da bo to tudi v Evropskem socialnem skladu? Kako boste ločevali, kako boste jasno povedali, kakšne so predstavnosti katerega sklada, da ne boste zmedli organov v državah članicah. Zelo, zelo intenzivno smo razmišljali o tem in načevanje je glede narave, ukrepanja. Tega ne mešamo s časovnim načrtom. Sklad za azil in migracije bo pokrival ukrepe zelo zgodaj. To seveda ne pomeni časovno. Tisti ukrepi, ki so potrebni na začetku, torej prvi potrebni ukrepi za begunce in za vzdrževanje družin. Včasih to traja šest mesecev, včasih leto, to je odvisno od posameznikov. Torej gre za naravo, ne časovno razporeditev. Glavni ukrepi za vključevanje. Ti ukrepi so tu, drugi ukrepi, ki so povezani z dostopom do trga dela, to bo pa podpiral Evropski socialni sklad. To bo ta ločitev. Imamo pa tudi nekaj dobrega podvajanja, naprimer, včasih država članica ne bo nujno uporabila Evropskega socialnega sklada, ker bo imela druge prednostne naloge. V tem primeru bomo lahko seveda bolje posodovali z drugim skladom, tako da to podvajanje, dobro podvajanje bi naj ostalo. Da pa mislim, da smo se dovolj potrudili, da smo jasno navedli, ukrepe, ki jih bomo podpirali, kar se tiče integracije. Naslednja prosojnica, prosim. Prav tako bomo zagotovili, da boste agenciji delali pomembnejšo vlogo pri nadzoru in implementaciji nacionalnih programov in implementaciji skladov. Naslednja prosojnica. Največja novost, in s tem bom končal, pa je, da zato, da bi zagotovili, da bomo dovolj prožni, predlagamo, da bi samo 50 odstotkov namenjenih sredstev dali državam članicam na začetku obdobja. 10 odstotkov, torej 2021, 10 odstotkov bodo dobili 2024 na podlagi novih podatkov, novih statističnih podatkov, glede na razmerje na terenu. In 40 odstotkov bo namenjenih vsake dve leti v tem obdobju za podporo tem novim prioritetam ki jih boste predlagali, tudi vi kot so zakonodajalec. Torej, če boste želeli kaj več ambicij, boste imeli določeno pobudo, ki jo boste uvedli 2025, potem bo teh 40 odstotkov sredstva namenjenih temu. To je pomembno, kajti sicer ne bomo zmogli prebroditi pomagljivosti prejšnjih obdobij. Potrebujemo to prožnost, da zadostimo razmeram na terenu do 2027 ne moremo si privoščiti, da bi 2025 temeljili na statističnih podatkih, ki so prestari, ki so iz 2018, 2019, 2020. Dve minuti še potrebujem, naslednja prosojnica, sklad za integrirano upravljanje meja. Tule je. Dva instrumenta. Najprej instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizume, nadzor oseb in potem instrument za finančno podporo za opreme za carinske kontrole. To bom razložil kasneje. Naprej, dva cilja. Podpora celovitemu nadzoru na mejah in podpora skupni vizumski politiki. Kako bomo to financirali? Zelo konkretno, zelo otipljivo. Vidite ladje, helikopterje, opremo, zato da zagotovimo dober nadzor in zaščito na mejah. Prav tako je zelo pomembno na tem področju IT sistemi njihova interoperabilnost in seveda moramo modernizirati tudi skupno vizumsko politiko. Naslednja prosovnica tukaj spet, seveda sodelovanje, sinergija, koherenca z različnimi agencijami. To veste, v tem odboru in tudi v drugih odborih ja, mejna obalna straža sestoji iz dveh vidikov, agencije in držav članic. Za, iz tega instrumenta ne bomo financirali agencije, financirali bomo mejno stražo v državah članicah. Seveda bomo podpirali tudi uh, tisti element držav članic. Tako da to bo zelo pomembno in zagotovili bomo, da bo ta agencija odigrala pomembno vlogo pri izvajanju in nadzoru eh, sklada. IT sistemi. To je še eno vprašanje, ki smo ga kar nekajkrat dobili. Kdo bo financiral IT sisteme, nacionalne komponente in centralne komponente? Externe komponente bodo seveda razvite prek EULISE, nacionalne komponente pa prek našega sklada za večje IT sisteme, za manjše dele, za povezave med manjšimi IT sistemi, ki so povezani eh, skladno za notranjo varnost, to bo pa prek drugega instrumenta še naprej. Tako, tukaj smo torej vsega. To prelaganje na kratko bom ponovil. Enak pristop, kot smo ga imeli za sklad za azil in migracije. Samo 50 odstotkov, približno 4 milijarde, dajemo državam članicam 2021 na podlagi statističnih podatkov z let 2018, 19, 20 ali 17, 18, 19. 10 odstotkov bomo dali 2025 na podlagi podatkov 2022, 2023, 2024, da bomo bliže realnosti na terenu. In potem 40 odstotkov, ta, novi, ta nova tematska komponenta, to bomo potem javili po prednostnih nalogah. To bo vsaki dve leti po delovnem programu prek komitološkega postopka med državami članicami in parlamentom. Naslednja prosojnica. tukaj ne bom nič povedal, naprej gremo. Izboljšave v skladih. Več sredstev, več prožnosti, kot sem že razložil, zelo na kratko, več pogojevanja, to bo gotovo. Pozdravljam vaš odbor, zagotovili bomo, da bodo, bosta sklada resnično zagotavljala to, kar je potrebno, pa tako se bomo lotili pomankljivosti. Dodatna sredstva bodo dodeljena le, plačila lahko tudi ukinemo, če prihaja do obrazloženega mnenja, da prihaja do kršitev tudi na področju človekovih pravic. Operativna podpora dobro deluje in to bo vedeno tudi tukaj za instrumente kot je AMF, ki že uporablja nekatere sisteme. IT sistemi in oprema morajo biti ustrezni, ustrezno nadgrajeni. To bo do 30 odstotkov in potem boljša uskladitev z nekaterimi skupnimi instrumenti, ko imamo seveda skupno zakonodajo za vse te instrumente. Naslednja prosojnica, prosim. S tem bom pa končal. Predlagali bomo tudi višjo stopno sofinanciranja, naprimer za tiste primere, kjer je EU še prav posebno interesiran, da se to spodbuja. To sem že razložil. Naslednja prosojnica, zakaj predlagamo osredotočanje na teme. To sem že razložil, zato da bi se hitreje odzivali na razmere na terenu, da lahko države članice prerasporijo sredstva na prednostna področja in da lahko bolj prožno uporabljamo različne načine upravljanja. Naprej. To sem že razložil, naslednja prosovnica. Da, seveda, poenostavitev je za vas zelo pomembna. Samo nekaj primerov, kako bomo izboljšali poenostavitev, zmanjšali bomo število revizij nacionalnih programov, to je nočna mora držav članic, uvedli bomo veliko več poenostavitev za stroške, to je tudi zelo pomembno za akterje. Prav tako ne bo potrebno imati novih organov, samo prišli bomo s temi starimi organi v novo obdobje. In tukaj vidite, lepa podoba, koliko instrumentov bo prispevalo k mejam in migracijam. Se upravičujem, končati boste morali, kajti pričakujemo komisarja Kinga 10 minut čez 10. Prosim, končajte. Končajte, prosim. Aha, ste končali, hvala. Sedaj pa gospa Perolat za predstavitev svojega predloga. Prosim. Najlepša hvala, zelo kratka bom. Eh, naslednjo prosojnico predlagali smo povsem nov sklad, ki je vključen v sklad za upravljanje meja, zato da bi se odzvali na potrebo, ki se je izrazila strani držav članic v zadnjih letih, da bi imeli tudi instrument za upravljanje eh, oziroma za opremo za carinski nadzor nad blagom, ki prečka meje. Pojavila se je torej potreba po takem novem skladu, ki bo različen oziroma drugačen od prejšnjih in sicer, da bi se s tem odzvali tudi na razlike med eh, nadzorom na carini, v različnih državah članicah. Ti so posledica geografskega položaja držav članic, pa tudi posledica sredstev, ki jih imajo države na voljo in kapacitet. In eh, mi želimo eh, s tem instrumentom oziroma ustreznim financiranjem prispevati k bolj enakovredni carinski kontroli. Eh, s tem bi radi tudi preprečili preusmeritev blaga na najšipkejše točke, to, kar se dogaja zdaj. In zato uh, smo um, um, si zastavili to idejo, da bomo ustanovili ta sklad uh, in prispevali k bolj integriranemu nadzoru na mejah. Samo dve prosojnici imam, prosim, kar naslednjo. Zdaj so že. Mm, aha, vse elemente želim na prosojnici, hvala. Uh, glavni cilj tega sklada, ki bo vreden 1,3 milijarde, v sedemletnem obdobju bo, da se eh, podpre carinske organe in s tem zaščiti finančni in ekonomski interes Unije in držav članic, potem da se zagotovi varnost v Uniji, da se Unijo zaščiti pred nezakonito in nepošteno trgovino in da se hkrati uh, olajša legitimno poslovno dejavnost. Potem specifični cilji da se prispeva k eh, nakupu in zagotavljanju ustrezne opreme za carinski nadzor. Ko govorimo o tej opremi oziroma nadzoru, govorimo tudi o eh, nesiljivih pregledih in inšpekcijah. Imamo tukaj mobilne laboratorije za analize vzorcev. Eh, poleg tega pa je o tem nekaj povedal že Francisko. Ne bomo financirali vozil, ne bomo financirali IT sistemov, to bo pokril program za carino. Potem eh, sodelujoči bodo samo države članice, nobene druge države ne bodo sodelovali. In eh, za alokacijo teh sredstev bomo najprej izvedli oceno potreb držav članic glede na njihove meje in eh, s postopkom komitologije bomo vzpostavili potem program dela, tako da bomo sredstva ustrezno porazdelili. Ocena potreb bo zelo pomembna, kajti na podlagi tega bomo sredstva dodeljevali posameznim državam članicam glede na tip njihove meje in eh, te potrebe bomo potem ocenili tudi eh, glede na vsak tip meje. Vsak tip meje je drugačen in potrebuje drugačno opremo. Zato bomo imeli oceno tudi eh, glede na zračno, morsko, kopensko mejo eh, in tudi glede na e-trgovino. Tako da tudi pregled poštnih središč je tukaj zelo pomemben. Tukaj pa lahko razložim eh, še mm, dodatnost, ki je namenjena Eh, vzdrževanju, nakupu in pa posodobitvi opreme za nadzor eh, carine. Eh, veliko bomo naredili tudi za izmenjavo najboljših praks in s tem bom tudi zaključila. Hvala. Hvala. Komisiji želim zagotoviti, da bo sekretarjat tega odbora ti dve predstavitvi tudi poslal našim poslancem. Pozdravljeni, komisar King. Besedo bom dala še poročevalcem. Gospa Dali bo prva dobila besedo, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, dragi kolegi in kolegice. E, spregovorila bom tudi o imenu Tanje Fajon. In glede na to, kar je povedala komisija, bom začela s skladom za azil in migracije. Sama sem poročevalka za to. Um, mi menimo, da je ta sklad eh, način, eh, eh, kako najbolje podpreti države članice in tudi vse akterje na terenu pri delu z prosilci za azil, migranti in begunci. 10 milijard bomo zdaj imeli za to, prej smo jih imeli samo 3, to je pozitiven korak, ki bo pomagal državam članicam in Evropski uniji izpolniti njihovo odgovornost. Zelo pomembno je, da Ehm, sklad za azil in migracije ne izgubi izpred oči svojo prvo vlogo, to je vloga solidarnosti. Ehm, par vprašanj imam za Evropsko komisijo. Ehm, najprej solidarnost kot cilj. E, to e, je zelo pomembna norma. Rada pa bi tudi slišala od komisije, zakaj ta e, princip, to načelo, načelo solidarnosti ni več glavni cilj sklada. Potem ali lahko komisija več pove tudi o tem, kako bo ta predlog zagotovil ustrezno raven financiranja za vse cilje v vseh državah članicah in ali ne bi morali razmisliti tudi o minimalnem odstotku za vsakega od teh ciljev. Potem denar, ki se porablja zunaj Evropske unije, ali lahko komisija pove, zakaj se denar preusmerja tudi v tretje države, čeprav imamo druge instrumente, ki so temu namenjeni. Potem pa še uh, glede indikatorjev napredka, ti so uh, kvantitativni ali ne, bi uh, komisija morala razmisliti tudi o bolj uh, kvalitativnem pristopu uh, Eh, naprimer, da se pogleda napredek glede beguncev otrok, eh, glede vključevanja v šolo in tako naprej. In kako bo komisija tudi nadzorovala izvajanje tega sklada? Eh, kako bo komisija parlament obveščala? Vse to me zanima in veselim se že nadaljnega dela na tem področju z vsemi sodelujočimi sporočevalci v senci, s komisijo in drugimi. Veselim se tudi odgovorov komisije. Zdaj pa, gospa predsedujoča, če mi dovolite, bi predstavila še eh, Tanin del sklada integrirano upravljanje meja eh, oziroma instrument za upravljanje meja in vizume. Tanja eh, danes ne more biti z nami, zato bom v njenem imenu postavila nekaj vprašanj komisiji. Gospod Fajon, obe verjameva, da so takšni instrumenti zelo pomembni za Evropsko unijo in za naše države članice, zato ker na ta način politiko izvajamo na terenu in eh, gospa Fajon bo uh, natančno proučila predlog komisije, zato da bo zagotovila, da uh, bodo dejavnosti dejansko odražali tisto, kar od nas pričakujejo državljani. Imamo različne instrumente za zunanje delovanje in sodelovanje in zato me zanima, zakaj komisija želi financirati tudi dejavnosti v tretjih državah s tem finančnim instrumentom, ki je namenjen notranji politiki. Uh, Eh, tukaj gre za horizontalno zadevo, ki je omenjena tudi v skladu za azil in migracije. No, kar pa se tiče vsebine, gospa Fajon komisijo sprašuje, kakšna je vloga prilog, zakaj niso vključene v samo besedilo uredbe. Eh, potem ali bi s tem radi preusmerili pozornost eh, od bistva na druge zadeve. Potem, kar se tiče ciljev te uredbe. Dejavnosti, ki bodo financirane, zadevajo tudi mejno in obalno stražo. Eh, in cilji niso v celoti odraženi, tako kot bi morali biti. Gospa Fajon je želela to izpostaviti. Ehm, ali komisija meni, da bi morali spet vzpostaviti tudi minimalne pragove eh, za porodelitev denarja in kako bomo zagotovili, da bo denar uporabljen tudi za eh, raziskave. Um, potem priloga dve, pa še zadnje vprašanje glede na mnenja akterjev. Uh, imamo dve stvari, ki niso dovolj poudarjeni. Gospa Fajon to želi poudariti v uh, svojem poročilu uh, in sicer skladnost s temeljnimi pravicami in pa uh, preglednost in fleksibilnost. Uh, mogoče nam komisija lahko poda uh, odgovore zdaj ali pa tudi v pisnem postopku. Hvala, gospod Lenars hvala. Govoril bom o dveh zadevah, eh, v katere sem bil vključen. Najprej Amif. Kot Mirjam Dali, tudi sam pozdravljam ta novi predlog eh, in pa povečanje proračuna za ta sklad. To kaže na vse večji pomen eh, politik na področju azila in migracij. Eh, Malo čudno je, da imamo zdaj že to podrobno eh, razpravo, čeprav predlogi sploh še niso na mizi in dobro bi bilo, eh, če bi tudi svet tukaj naredil korake naprej, da bi se lahko kmalo začeli pogajati. Potem, eh, zakaj solidarnost in pa porazdelitev odgovornosti ni več med cili komisije, mislim, da bi to. Eh, moral biti glavni cilj, potem kar se tiče ključa za porazdelitev. Um, treba bi bilo izboljšati uh, vračanje in um, politika vračanja je zaenkrat najšipkejši člen in to bi v Evropski uniji morali izboljšati in zagotoviti, da je ta politika deležna tudi dovolj pozornosti in dovolj sredstev iz sklada. Kar pa se tiče sodelovanja tretjih držav, podobno vprašanje, kot ga je postavila Mirjam Dali, zakaj je komisija sklenila, da vključi tudi tretje države v ta instrument financiranja eh, za notranjo politiko, ker ima, oziroma kljub temu, da ima na voljo tudi eh, zunanje instrumente. Potem povezave med socialnim skladom in AMIF-om, AMF. -om, AMF tukaj morajo stvari biti čim bolj jasne, eh, tudi usposabljanje na področju jezika, ehm, kje bo tukaj nastopil eh, sklad eh, za azil in migracije. Tukaj potrebujemo bolj strukturiran pregled. Pa še instrument za opremo za carinski nadzor. To je zelo pomembno z vidika notranjega trga, pa tudi z vidika varnosti. Kriminalci nimajo nobenih težav pri tem, ko iščejo najšipkejše točke, zato se mi ta predlog zdi zelo pomemben. Eh, kriteriji za eh, upravičenost morajo biti dobro definirani ko gre za dodeljevanje sredstev in mislim, da moramo najti pravo ravnotežje med tem, da podpremo države članice na eni strani in tem, da zagotovimo, da bomo imeli harmoniziran carinski sistem v Evropski uniji. Države članice se tudi same morajo dovolj vključiti v analize in pa spremanje odločitev. Treba je pogledati, eh, kakšne so um, količine blaga, ki prestopajo mejo uh, in uh, nad, nadzor na mejah ter tipe meja. In zato moramo tudi zagotoviti, da bo instrument dovolj fleksibilen, da bo dosegal svoje cilje, cilje um, za katere je bil ustvarjen. Hvala, zdaj pa gospod Lopes Aguilar. We, we, we Vem, da smo časovno omejeni, kar je z nami že gospod King, ampak eh, ne smemo podcenjevati področja migracij in azila. To je tisto ključno področje, ključno vprašanje eh, z vseh vidikov, z pravnega, ekonomskega, predvsem pa političnega. In predstavitve so bile zelo jasne, to je treba pohvaliti. Ampak nekaj pa je manjkalo. Celotna eh, ideja migracij in azila je povezana s solidarnostjo in to manjka. Sklad za azil in migracije je bil namenjen temu, eh, da odgovori predvsem na potrebo po solidarnosti, pa se to zdaj sploh ne omenja. Eh, Eh, imamo eh, člen 86 pogodbe o delovanju Evropske unije, ki tudi govori o tem in solidarnost je naš pravni mandat, naša naloga. Moramo se odzvati na eh, potrebe držav članic, ki so v težkem položaju. To so države, kjer pristajajo ladje z migranti, z begunci. Več epizodam smo bili eh, priča, ehm, Španija je tudi bila vključena. Kje je solidarnost? In kje je ideja evropskega odziva? Eh, ne gre samo za pomoč posameznim državam, ki so v težavah. Italija je bila prva taka država in pomankanje solidarnosti je bil razlog za obup v Italiji. Solidarnost se samo formalno omenja v posameznih eh, predstavitvah eh, in dokumentih, ampak želim, da jo dejansko izvajamo. Pa še ena omemba iz eh, prosojnice, ki sem jo videl, torej, da se omogoči zakonito priseljevanje. Ampak eh, kako bomo to izvajali? Potem ni bilo o tem nič povedanega, govorili ste samo o vizumih, o eh, IT sistemih, o nadzoru meja in tako naprej. O, krepitvi vračanja, ali gre tukaj za prostovoljno vračanje ali za prisilno vračanje. Ti ljudje so tvegali svoje življenje, zato ker ni zakonitih poti, morali so iti po nezakoniti poti. In prostovoljno vračanje sploh ni izbira. Vedno gre tukaj za prisilno vračanje omenjena ni bila nobena navezava na kakršno koli možnost, na zakonito pot za priseljevanje, na to, da bi te zadeve postale zakonite in urejene. Še vedno povečujemo razkorak med našimi prizadevanji, eh, zato da bi migrante vrnili, prisilno vrnili v njihove države. Povsem pa pozabljamo na to, da bi eh, morali odpreti možnost za to, da bodo ti ljudje na zakonit način lahko prišli v Evropsko unijo. Hvala. Dragi kolegi, nimamo več časa. Eh, začeti moramo z naslednjo točko. Z nami je že uh, gospod komisar uh, King. Mm, tako da bomo izmenjavo mnen na to temo organizirali še enkrat v naslednjih tednih. Komisijo bom prosila, če odgovori res zelo na kratko, v desetih sekundah, če se da. Vse ostalo pa prosim pošljite v pisni obliki. No, kar se tiče solidarnosti, eh, to, je, eh, to so bili zelo dobrodošli eh, komentarji. Eh, solidarnost je omenjena v vseh dokumentih. Eh, res je to, da je solidarnost izginila kot cilj, kot eksplicitno omenjen cilj, zato ker je bila vključena med druge cilje. Potem dejavnosti v tretjih državah, eh, tudi dejavnosti na tem področju, ko pomagamo tretjim državam, ko ljudi pripravljamo na eh, ukvarjanje z migracijami. To je tudi znak solidarnosti. Vsa vprašanja so bila zelo relevantna, eh, vse, kar se tiče vključenih strani akterjev, eh, solidarnosti, ciljev in tako naprej, na vse to bom odgovoril v pisni obliki. Hvala, dragi kolegi, z veseljem pozdravljam med nami komisarja Kinga ki je prišel na izmenjavo mnen z odborom Libe. Komisar King bo govoril o prednostnih nalogah na področju varnostne unije v okviru našega strukturiranega dialoga. Razprava bo uh, oblikovana na naslednji način. Najprej bo svoje povedal komisar King, potem bodo spregovorili um, ehm, koordinatori in pa drugi člani in članice in potem se bo na vse to odzval gospod King. Gospod King, izvolite. Pozdravljeni, poslanci in poslanke, lepo vas je spet videti. Pred enim letom sem bil tukaj eh, in sem predstavil to, kar se je na področju Varnostne unije zgodilo v prvem letu eh, mojega mandata. Veliko se je zgodilo v tem naslednjem letu, mislim, da smo dosegli eh, kar bistven napredek. Smo pa bili priča tudi novim grožnjam na področju varnosti. Danes bi rad eh, spregovoril o temah, ki bi jih radi vi izpostavili. Um, govoril pa bom tudi o dvojnem izzivu, s katerim se zdaj soočamo. In sicer uh, moramo uh, doseči rezultate pri naših predlogih in izvajati tudi tisto, o čemer smo se že dogovorili. Uh, smo v ključnem obdobju, ko uh, parlament, komisija in svet morajo zagotoviti rezultate v zvezi s tistim, o čemer smo se že dogovorili in eh, doseči rezultate eh, torej še pred koncem mandata. Veliko eh, dela je torej še pred nami in priznam, da je tudi še nekaj ovir in nekaj vrzeli v našem delu. Naprimer, strošek ne Evrope v boju proti terorizmu, in tako naprej. No, eh, stopimo korak nazaj. Mislim, da eh, se je dobro spomniti na to, kako smo organizirali svoje delo na tem področju. Treba se je soočiti s terorizmom in eh, zato smo zauzeli dvostranski pristop torej onemogočiti sredstva in financiranje za tiste, ki nam želijo škoditi. Eh, povečali smo našo odpornost, eh, kar se tiče eh, preprečevanja napadov in pa tudi odzivanja na napade. Potem omejili smo možnosti za premikanje tistih, ki nam želijo škodovati, potem omejili smo možnosti za njihovo financiranje, uh, Eh, omejili smo možnost, eh, da dobijo lažno identiteto, okrepili smo varnostne sisteme in eh, podatki, kot sem večkrat povedal, so ključnega pomena. Zato je treba okrepiti informacijske sisteme. Interoperabilnost je tukaj zelo pomembna in zapolniti moramo določene informacijske vrzeli potem eh, Etias, eh, vstop iz stop, Ekris in Eulisa eh, e so tukaj zelo pomembni. Potem na področju financiranja terorizma smo tudi nekaj naredili za novo direktivo za boj proti pranju denarja. Kar se tiče obroževanja, smo okrepili nadzor nad streljnim orožjem, nad uvozom in izvozom potem eh, tudi pri materialu, ki je potreben za izdelavo eksplozivnih sredstev, je nadzor zdaj večji. Potem glede eh, rekrutiranja eh, in pa radikalizacije smo tudi opravili določeno delo, tako znotraj skupnosti kot na spletu. Potem krepitev naše odpornosti. Eh, tukaj moramo tudi še veliko narediti, nekaj smo že glede javnega prostora, predlagali smo določene ukrepe za eh, večjo varnost potnikov na železnici in pa glede nevarnosti eh, z biološkim, kemičnim in jedrskim orožjem. Tudi tukaj je bilo veliko narejenega. Potem kibernetska neko področje. Mm, lansko leto je predsednik Juncker v govoru o stanju unije mm, pozval k temu, da naredimo več glede kibernetskih grožen in tega smo se lotili. Potem tudi dezinformiranje eh, je pomemben vidik, eh, predvsem, ko gre za volitve. Kateri pa so ključni dosjeji, ki so trenutno na mizi, kateri so tisti zakonodajni predlogi, na katerih moramo še skupaj delati? To so predlogi, eh, s katerimi bodo informacijski sistemi postali interoperabilni. Eh, pozdravljam to, kar eh, sta pripravila poročevalca gospod Lenars in pa gospod Melo. Eh, s tem poslanci so vložili okrog tisoč predlogov sprememb. Vem, da poročevalca zdaj pripravljata kompromise. Mi, eh, jaz in moja ekipa, smo vam vedno pripravljeni pomagati, eh, ko boste to želeli. Veselim se tudi že začetka trialogov. Potem nova predlagana pravila. Zato, da bodo policija in pa sodni organi lahko dobili elektronske dokaze, uh, to um, je tudi dosje, na katerem še delamo. Ti predlogi bodo prinesli izboljšave trenutne situacije. Um, novi kanali sodelovanja lahko povečajo transparentnost in pa odgovornost. In spet vam uh, ponujam našo pomoč. Uh, ko boste želeli, uh, se lahko vedno obrnete na nas, poročevalka je gospa Sipel. Uh, in upam, da bomo s tem delom tudi končali do konca mandata. Potem imamo predloge za ukrepitev trenutnih pravil glede trženja in uporabe eksplozivnih prekurzorjev. Eh, delo v svetu dobro poteka. Mi se veselimo um, poročila gospoda Mikensa, ki je poročevalec in spet se bomo trudili za dogovor še tekom tega mandata. Um, želimo tudi teroristom in kriminalcem uh, otežiti prenos sredstev med različnimi bankami in različnimi državami in članicami. Eh, torej, dostop do finančnih informacij je tukaj pomemben, tudi dostop do registra iz centralne banke. Eh, torej, Eh, te dokumente bomo pripravili čim prej, zato da bomo lahko tudi eh, čim prej začeli sodelovati s parlamentom in poročevalcem gospodom Radevom. Potem eh, organi pregona se morajo začeti ukvarjati tudi z goljufijami, z negotovinskimi sredstvi. Gospa Kaufman je poročevalka mi eh, bomo eh, se potrudili, da bo končna verzija direktive prispevala k temu boju. Potem imamo varnost osebnih izkaznic, eh, gospod Depre se s tem ukvarja, torej ponarejeni dokumenti so pomemben vidik našega dela in to pogosto zlorabljajo tudi teroristi in kriminalci. Potem pa še Eh, kibernetske grožnje in pa grožnje, ki jih kibernetika omogoča. S tem eh, se gotovo ukvarja tudi ta odbor. Rad bi vas tudi spomnil na to, da komisija trenutno pripravlja predlog o boju proti nezakoniti teroristični vsebini na spletu. Eh, Torej, zloraba interneta strani teroristov je že eh, dolgo znana in veliko časa se že s tem ukvarjamo. Veliko smo tudi že dosegli eh, s prostovoljnim sodelovanjem, ampak še vedno nas čaka veliko dela. Še vedno je na spletu veliko takih nezakonitih vsebin. Marca smo sprejeli priporočilo glede um, boja proti nezakonitim vsebinam na uh, spletu uh, in pripravili smo tudi. Um, smernice, ki bodo vodile naše delo in delo sveta pri eh, tem delu. Eh, s tem je povezan seveda tudi enotni trg. Eh, pričakujem rezultate javnega posvetovanja, ki smo ga sprožili in to bo vse prispevalo k prihajajočemu zakonodajnemu predlogu. Pa še izvajanje, ehm, torej stvar, o kateri smo prej govorili, Torej, moramo okrepiti izvajanje tistega, o čemer smo se že kolektivno dogovorili. PNR, eh, večkrat smo o tem razpravljali, rok za eh, prenos direktive je potekal maja, začeli smo z delovanjem julija in sprožili smo tudi postopke eh, kršitev proti tistim državam, ki tega še ne izvajajo oziroma ne izvajajo v popolnosti. 17 držav članic nas je obvestilo o popolnem prenosu, 200 eh, eh, stvari prenesli delno, za druge države pa želimo, da nas čim prej obvestijo o prenosu. Eh, želimo si enakega napredka tudi pri izvajanju direktive o varnosti v mreži in informacijskih sistemov in pa glede policijske direktive in direktive o varstvu podatkov. Tukaj smo tudi začeli z določenimi eh, postopki eh, kršitve proti državam eh, julija. Imamo direktivo o kibernetski varnosti, ki nam bo omogočila okrepiti kapacitete na nacionalni ravni in s tem je povezano tudi poročanje, ki ga države članice morajo izvajati in zagotoviti. Potem pa še policijska direktiva in direktiva o varstvu podatkov. To je tudi eh, ključen zakonodajni akt, ki vzpostavlja pravila o osebnih podatkih in eh, tudi o uporabi teh podatkov za preprečevanje, za preiskovanje in za kaznovanje eh, kaznjivih dejanj. Pomembno je naše sodelovanje z državami članicami, zato da bodo te direktive se čimprej začele izvajati. Ključnega pomena so za našo skupno varnost. In uh, isto velja tudi za dva eh, ukrepa, ki prihajata v veljavo. Uh, direktiva o terorizmu, mm, ki bo stopila v veljavo v septembra, in pa še direktiva o streljnem orožju, ki tudi stopa v veljavo v uh, septembra. Z državami članicami bomo sodelovali zato da eh, bos, bodo ti ukrepi čim prej eh, postali veljavni in da se bodo tudi izvajali. Veliko je grožen, s katerimi se soočamo. Ko sem bil prvič tukaj pred vami um, kot uh, uh, kandidat za komisarja, sem rekel, da kriminalci ne spoštujejo meja. Um, nezakonite dejavnosti se izvajajo povsod, ne glede na meje in skupaj se moramo boriti proti njim. Eh, čez eno leto eh, me ne bo več tukaj, da bi poročal o eh, napredku, ampak naslednjih sedem mesecev sem še zavezan delovanju in sodelovanju z vami, da nadgradimo delo, ki se je odvijalo v zadnjih letih tako da bomo dosegli cilje, ki smo si jih skupaj eh, zadali, namreč uh, varnejša Evropa, ki bo služila svojim državljanom. Hvala. Hvala lepa. Zdaj najprej začenjamo z vprašanji koordinatorjev. Največ dve minuti. Roberta Mecola kot prva. Izvolite. Hvala lepa, komisar King. Hvala ponovno za to, da eh, ste nastopili pred nami, za ta zelo celovit pregled. Ne potrebujem dveh minut, bom zelo hitra. Prosila bi vas, če lahko kaj več poveste glede načrtov komisije za boj proti zlorabam podatkov na družbenih omrežjih v luči evropskih volitev. Tu vas spominjam na vašo izjavo iz pred eh, poletja. naloga varovanja naše kibernetske varnosti eh, ni naloga za prihodnost, temveč je to nujna naloga, ki jo moramo obravnavati sedaj. To je ključno vprašanje, o kateri govorijo tudi naši voljivci, še posebej v tem trenutku. Hvala lepa. Gospa Sipel. Hvala lepa. Sredotočila bi se na temo, ki ni enostavna. In sicer gre za izmenjavo podatkov o teroristih. Po prvih ter islamističnih terorističnih napadih In to je ključnega pomena za boj proti terorizmu. Potem pa smo videli tudi določene spremembe v aktivnostih teroristov. Eh, kako delajo, kako želijo zagotoviti večjo podporo, vprašanje povratnikov, eh, vprašanje eh, radikalizacije, kako se ta odvija. Ogromno sprememb je pri vsem tem in ne smemo pozabiti, da potrebujemo tudi dodatne ukrepe na določenih področjih. Ali torej smo pripravljeni biti fleksibilni pri odzivanju vse na to vrstne spremembe in še posebej tu spominjam na dejstvo, da v zadnjih letih napadi, ki temeljijo na tako imenovanem islamističnem terorizmu, so v upadu, priča pa smo e, številnim nasilnim napadom vezanih na separatizem, e, skrajno levico, skrajno desnico in zanima me, kako vi to vidite, ali vi te zdaj drugačne napade, razumete, kot napade, ki so iz drugačnega ozadja in ki potrebujejo morda tudi drugačne ukrepe v prihodnje. Kar pa zadeva vprašanje, kako se lotiti družbenih omrežij in eh, kakšna je njihova prihodnost. Glede globalnih akterjev potrebujemo seveda jasna eh, globalna odgovore. In eh, tu na nek način zdaj nimamo odgovor na to, kaj je splošno razširjeno, kaj ne. Vprašanje je tudi, ali je to, kar je zbrisano spleta, zbrisano na pravi način. E, brisanje se ne izvaja strani algoritmov, to počne na tisoče ljudi, pogosto v zelo slabih pogojih in to je vprašanje, kako lahko sodelujemo s temi podjetji, kako lahko reguliramo njihovo delo in morda tudi, ampak to ni zgolj vprašanje za komisarja danes, to je splošno vprašanje za vse nas. In sicer, kako lahko postopoma zmanjšamo vpliv in moč teh velikih akterjev, da bomo pripričani, da ne gre za neko zasebno odločitev, kaj se sporoča in kaj ne, ampak da uradni organi o tem lahko odločajo. Hvala. Hvala, strani zeleni, gospod Terek Abras. Hvala. Gospod komisar, tri vprašanja imam za vas. Ali nam lahko nakratko poveste, kaj bo prihodna uredba o plačevanju eh, širjenja terorističnih vsebin na spet? spletu vsebovala, ta naj bi bila objavljena 12. septembra, kot drugo, kako bo komisija poskrbela za to, da bo uredba ciljala na vsebino, ki je dejansko nezakonita, ne pa na vsebino, ki nekaterim pač ni všeč. Kaj bo torej, kje bo torej meja med cenzuro in izvajanjem zakonodaje? Pa tako nas zanima, kako boste lahko poskrbeli, da bodo tisti, ki bodo nalagali takšno nezakonito vsebino, dejansko tudi predmet pregona. Kako jih boste lahko preganjali, če pa bodo dokazi e, o teh dejanjih izbrisani. Ana Gomez, hvala lepa. Hvala tudi za delo, ki ga opravljate vsa ta leta. Zdaj razpravljamo o poročilu preiskovalnega odbora in zanima me, kaj boste vključili v to, ta osnutek poročila, kar zadeva ustanavljanje novih organov. Do kakšne mere je to kakorkoli povezan tudi z tem uh, centrom odličnosti za boj proti radikalizaciji, ali bo to šlo za nekakšen, nekakšen odgradnjo rana. Zanima me, ali nam torej lahko s tem v zvezi kaj več poveste. Glede financiranja terorizma. Države članice še niso razpravljale o reformi DDV, tako da dejansko omogočajo organiziran kriminal. 15 milijonov na leto, kar je dejansko nezaslišeno. In zato me zanima, kako se uspete boriti proti maši za teh utapljenih ljudi in financiranje je tu zelo pomemben. Element. Tu so tudi kriptovalute, način kako se kriptovalute tu kakorkoli tu vključene, ali imamo to sploh lahko pod nadzorom, in potem je tu vprašanje dronov in uh, malih avtonomnih uh, oborožitvenih sistemov, ki nas, nam bodo lahko povzročili velike težave. Droni nam jih že, sploh kar zadeva. Teroristično delovanje. Zanima me, kakšno je stališče komisije glede umetne inteligence, ki bi poveljevala orožju. No in na zadnje, ali nam lahko poveste, katere države članice so predmet eh, postopka zaradi kršice, zaradi neizvajanja direktive, o kateri smo ravno kar govorili. Hvala lepa, gospod Depre. Hvala, gospod predsedujoča. Najprej hvala. Hvala mm, tudi za to, da ste vedno pripravljeni priti pred naš odbor, kadar se nam to zdi potrebno in pomembno. Mislim, da je tudi zanimivo, da imamo prvič v zgodovini komisije komisarja, ki je izredno pristojen za problematiko varnosti. To mislim, da kaže, da je to koristno in uh, uspešno in to je tudi eden, eh, ena od, eh, eden od priporočil eh, pristojnega odbora, da se s tem nadaljuje. Torej, porisali ste nam zelo veliko sliko aktivnosti. Sam imam nekaj komentarjev. Najprej, kar zadeva interoperabilnost. Mislim, da bomo vsekakor storili še več za to, da lahko pridemo do kar se da širokega soglasja, to je ključnega pomena za ta informacijski sistem, ki ga vzpostavljamo in zato moramo še podkrepiti prizadevanja. Kar zadeva varnostne elemente v osebnih izkaznicah, zdaj imamo eh, zdaj imamo tudi poročilo EDPS in na tej podlagi mislim, da lahko naredimo nek eh, napredek pri tem. tri vprašanja imam za vas, glede problematike, ki ste jo omenili. Kar zadeva teroristične vsebine na spletu. Tu imamo vprašanje, zakaj se komisija odloča, da prehaja iz sodelovanja k izvajanju sankcij. Pa še zgolj pravim, da potrebujemo pravni okvir, komisija pravi ne, imamo platformo, pogovarjamo se z, z temi ljudmi, bla, bla, da vidite rezultate. Jaz pravim, da je skrajni čas, da naredimo več. Kljub težava, prepričan sem, da so težave ogromne, tako na tehnični ravni kot na. Eh, pravni ravni, tudi, tudi na ravni um, spoštovanja. In zanima me, zakaj ste si premislili. Potem je še ena zadeva, o kateri je veliko govora, ko gre za področje varnosti in sicer šifriranje. E, berem informacije, čež da imamo na ravni komisije predloge, ki, ki so v teku, govorimo celo o. Vzpostaviti posebne službe v Evropolu in zanima me, kje zdaj stojimo s tem v zvezi. Potem je tu še en dosje, ki je zelo tehničen, na, na to vam ni treba zdaj odgovoriti in sicer gre za vprašanje IP naslovov CGN. Menim, da je to zelo pomemben element, kajti danes se morajo varnostne službe zelo truditi, da identificirajo posameznike, ki uporabljajo posamezne IP naslove in boj, da imamo zdaj že nove tehnologije, ki nam omogočajo bistveno hitrejše ukrepanje ob višjem in boljšem spoštovanju temnih pravic. Gospod komisar, spomnim se, da smo pred eh, leti govorili o tem, da je še veliko rezerv. Uradne podatke smo dobili podatke o tem, da je bilo 13 oseb, ki smo jih prestregli na podlagi sistema PNR. No, toliko, gospod eh, komisar, tudi sam eh, ne bom izgubil smisla za humor, ne glede na vse. Hvala. Gospod Niedermüller. Hvala, gospod komisar, za vašo prisotnost. Čisto na kratko. Eno zadevo je že omenila gospa Cipel, namreč veliko govora je o eh, islamističnem terorizmu, radikalnem islamu in tako naprej. Po drugi strani pa posod, v, posod v Evropi beležimo, da je desnica, skrajna desnica na pohodu, veliko je eh, sovražnega govora, napadov na begunske centre in tako naprej. Videli smo, kaj se je dogajalo v Nemčiji v zadnjih tednih, tako da prosim, bi če nam lahko poveste kaj več, kako mm, se lotiti skrajne desnice v EU. Drugo je interoperabilnost. Kot poročevali v senci SD za ta dosje, moram reči, da nisem ne vem kako optimističen. In seveda ne bi zdaj rad uh, spremenil tega sestanka v sestanek poročevalcev v senci, ampak vendar, glede na to, da imamo določene temeljne razlike v razumevanju, kaj interoperabilnost pomeni, lahko povem, da kar se nas tiče, interoperabilnost pomeni omogočanje obstoječim bazam podatkov, da komunicirajo eh, ena z drugo, ne pa ustvarjanje novih baz podatkov. In to je zelo pomembno vprašanje, o tem bomo govorili s kolegi prihodnji teden v Strasburgu. Kajti, kar se nas tiče, ne potrebujemo tega enotnega repozitorija identitet, kajti imamo številne že obstoječe sisteme in zato je po našem mnenju nepotrebno vzpostavljati enoten repozitorij identitet. In prosim bi vas, če nam lahko vi razložite, kako vi vidite te razlike oziroma kako vi odbirate na to vprašanje enotnega repozitorija. Hvala lepa, gospod Kiniči. Hvala, predsedujoča, hvala tudi komisarju King za uh, prisotnost in hvala tudi za vaša prizadevanja na področju varnosti, ki vsi dobro poznamo in vsi se strinjamo, da je to pomembno in vas podpiramo. Strinjam se s tem, kar so dejali že kolegi pred menoj. še posebej, kar je dejala Ana Gomeš glede financiranja terorizma in glede povezav z organiziranim kriminalom, z mafijo. Torej, po mojem mnenju, ta vidik zaenkrat še ni dovolj raziskan in mislim, da še niso sprejeti ustrezne ukrepi za boj proti specifič, temu specifičnemu vidiku in zato mislim, da potrebujemo nekaj informacij s tem v zvezi. Kar zadeva radikalizacijo in eh, preprečevanje radikalizacije menim, da bi tudi tu bilo uh, smiselno slišati vaše mnenje. Mislim, da je tu treba veliko storiti, tudi kar zadeva izobraževanje, kar zadeva socialno izključenost in uh, marginalizacijo in uh, na ta način lahko preprečimo radikalizacijo mm, tudi uh, med mladimi. Kar zadeva zakonodajni. Eh, predlog glede preprečevanja terorističnih vsebin na spletu. Dejstvo je, da je pomemben kodeks eh, za samoregulacijo iz leta 2015, ki ga upoštevajo ključni akteri. V tem sektorju pravite, da so bili doseženi pomembni rezultati, ampak da je treba veliko še postoriti. Torej, v luči eh, tega vas sprašujem, ali menite, da je trenutni predlog dejansko lahko podlaga za doseganje ciljev. In eh, kakšne garancije imamo v tem predlogu za spoštovanje pravice do svobodnega govora ob hkratnem upoštevanju elementov varnosti. No in potem, če se navežem tako redela gospa eh, Sipel, to, kar je zbrisano z interneta, v bistvu niti ni zbrisano z interneta. Tako da zanima me, ali lahko preprečimo to tveganje, da nekaj, kar se eh, briše z ene platforme, potem eh, ponovno vznikne na neki drugi. In če zdaj resnično zaključim, v luči tega predloga, kakšna bo uloga internetne enote v Europolu, ki je zelo koristna pri identifikaciji in obveščanju o takšnih neostreznih vsebinah na internetu. Hvala, gospod Lenars. Ja, hvala. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala tudi komisarju Kingu za prisotnost. Glede interoperabilnosti lahko povem, da vsekakor pozdravljam zavezanost komisarja temu predlogu. To je zelo pomembno, vključno tudi z enotnim eh, repozitorijem eh, identitet. Ne vem, ali so razlike v mnenjih tako zelo daljnosežne, kot nekateri to predstavljajo. Vsekakor se veselim sodelovanja s kolegi v prihodnjih mesecih in hvala tudi za razpoložljivost vaših eh, služb, ki nam pomagajo pri boljšem razumevanju tehničnih dejstev, ki zadevajo vse komponente, ki bodo zelo koristne. Glede PNR, govorili ste o postopki zaradi kršitve. V direktivi PNR, notranji leti v EU niso bili zajeti. Eh, Notranje, nek interni sporozum v svetu je bil, da to naj bi bilo vključeno. Eh, zdaj to ne moramo ravno kvalificirati kot eh, postopek zaradi kršitve, ampak slišimo, da nekatere države članice niso najbolj nadušene na tem, da bi to vključevali. Zdaj me torej, kako je zdaj, kakšna je vaša ocena delovanja sistema PNR v celoti, če bi samo če bi neke, nekatere države uh, se odločili, da bodo obravnavale le lete izven EU, ne pa tudi znotraj. In kot drugo, Europol bo igral zelo pomembno vlogo pri celotni strukturi naše varnostne unije in moram reči, da me nekoliko preseneča, da je Evropski proračun za 2019, ki ga je predlagala komisija, predvidel znižanje več 10 eh, milijonov evrov in tudi 38 eh, eh, agentov manj, kar je v nasprotju s tem, kar je bilo dogovorjeno v upravnem odboru. In to je zelo zaskrbljujoč signal, kar zadeva prioritete in pozicioniranje Evropola v tem celotnem okviru. Vaš odgovor na to temo bi tudi bil zelo dobrodošel. Hvala. Hvala, Jerun. In še gospod Loposagular. Hvala, gospod komisar preprosto se strinjam s tistimi poslanci, ki so že izrazili zaskrbljenost zaradi tega sicer zelo pomembnega predloga, katerega namen je čim hitrejše brisanje terorističnih vsebin na spletu, kajti to zahteva ustrezno, ustrezno pravno podlago in eh, tudi možnost sankcioniranja takšnih kršitev. Imamo novo direktivo, ampak eh, potrebujemo pravne ukrepe v vseh državah članicah in nekatere države se sploh ne odzivajo glede tega vprašanja pomena črtanja terorističnih vsebin na spletu. In potem je to tudi vprašanje pomankanja sodelovanja strani ponudnikov storitev. In zato me zanima, kakšne zamisli ima komisija pri obravnavanju teh elementov, da bi torej te predloge končno prelevili v ukrepe. Dobro, hvala lepa. Hvala za vsa ta vprašanja in z velikim veseljem komisarja Kinga zdaj poprosim za odgovore. Hvala lepa. Nisem prepričan, ali bom lahko odgovoril na vsa vprašanja. Če ne bom na neko vprašanje odgovoril neposredno, bomo na to odgovorili v pisni obliki. Nekaj tem se je pojavilo in to že večkrat, zato mi dovolite, da se lotimo najprej tega. Glede vprašanja odzivanja se na eh, vse, druge, vse bolj drugačno pojavno obliko terorizma. Mislim, da vsi skupaj uspevamo pri, pri tem. Dejstvo je, da se zadnje čase soočamo z vse več eh, napadi posameznikov, radikaliziranih ali ne, samotnih volkovov, ki se pač odločajo da, za napade na, smrtonosne napade na, na posameznike v EU. Zato se moramo seveda tega lotiti prioritetno. Prioriteta radikalizacije, preprečevanja radikalizacije na spletu, to je ena od prioritet, to je del odgovora gospodu Deprejo. Razlog, zakaj se ponovno sredotočamo na to, je dokazan, dokazana učinkovitost spletnih vsebin pri radikalizaciji mladih, tistih iz najšipkejših okolij. Zato moramo ponovno preučiti, ali smo uporabili resnično vsa orodja, ki jih imamo na voljo za preprečevanje tovrstnih oblik radikalizacije. Ampak, kot vas je večina dejala, vključno z gospodom Nidermöllerjem, Medtem ko razmišljamo o tem spremenjajočem se izzivu, ne smemo pozabiti na druge izzive. Sam eh, ne menim, da se naše delo glede radikalizacije osredotoča izključno na islamske ekstremiste, čeprav je bilo veliko vezanega na to. Sam sem bil vključen v sestanke in razprave tudi o tem, da potrebujemo učinkovit način boja proti drugim oblikam radikalizacije, vključno za skrajno desnico in prepričan sem, da moramo veliko postoriti še na tem področju. Spomnimo se samo napada na, na britansko poslanko Cox v Združenem kraljestvu preleti. Skratka, storiti moramo več za boj proti radikalizaciji, veliko se učimo iz razprav z vami in tudi z nekaterimi zunanjimi. sodelavci uh, in zranjimi akterji, vključno z poročili računskega sodišča, tudi o tem bo danes govora, če prav razumem kasneje, uh, in veselim se nadaljnih možnosti razprav na to temo z vami, kajti namen tega je, da ta izziv islamskih ekstremistov in drugih oblik radikalizacije lahko odmaknemo v stran, kar zadeva teroristično vsebino na spletu. Kontekst je kontekst, ki sem ga ravno kar omenil. Dejstvo je, da se zdaj pripravljajo predlogi za uredbo. Bojim se, da boste pač morali potrpeti z menoj, kar zadeva podrobnosti. Zadeva ne bila najavljena prihodnji teden. Z veseljem se vrnem k vam, da se pogovorimo o podrobnostih, enkrat, ko bodo ti predlogi dejansko tudi pred nami. Z veseljem to postorim. Ko boste videli te predloge, upam, da boste upoštevali kontekst in upam, da boste to obravnavali tudi v luči napredka, ki smo ga dosegli na prostovoljni ravni in eh, izzivi, ki smo jih identificirali, vključno z platformami, ki jih je potrebno še raz rešiti. V septembru lani smo določili nek jasen pristop, bolj podrobno smo potem v priporočilih zadeve razdelili spomladi, marca in vseh vrzeli še nismo zapolnili, nismo se uspeli lotiti še vseh problemov, ki smo jih identificirali, vključno problemov s platformami. Tako da mi zaenkrat še vedno nimamo neke učinkovite osnove za lotevanje se takšnih vsebin, na katere smo upozorjeni. IRU, no, o tem je govorila gospa Kiniči, tu ne gre zgolj za Europol, tudi države članice morajo imeti takšne eh, enote za sporočanje pravilnosti na spletu. Ko nam organi pregona posredujejo vsebino, ki jih sami označijo kot nezakonito, Eh, teroristično vsebino, moramo ukrepati in potrebujemo osnovo za to ukrepanje. Prav tako moramo vzpostaviti jasna, transparentna pravila, kar zadeva uporabo avtomatiziranih eh, orodi. Potrebujemo nekaj, nekaj jasnosti s tem v zvezi, da poskrbimo za spoštovanje temeljnih pravic, potrebujemo sodelovanje, neko raven sodelovanja med platformami in prav tako potrebujemo sodelovanje z vsemi akterji. No in to je tema, o kateri vas bom seveda še obveščal v prihodnje. Glede odbora TER, vsekakor pozdravljam delo odbora TER, številni ste vključeni v to delo in veselim se priložnosti, da se z nekaterimi vsemi med vami sestanem tudi v tem kontekstu, da se pogovorimo o podrobnostih teh predlogov, glede vprašanja, konkretnega vprašanja gospe Gomaš o tem, ali prihaja do podvajanja ali ne. Upam, da ne, upam, da ne bo prihajala do podvajanja, ampak kar zadeva vprašanje, kako organizirati eh, naše delo glede radikalizacije, mislim, da vsekakor so možnosti izboljšanja. Tako da ne gre za podvajanje, gre za to, da se učimo iz eh, dosedanjega dela in da se znamo organizirati za naprej. Potem glede vprašanja o reševanju še odprtih predlogov. Hvala vsem za vaše predloge, kar zadeva tako osebne izkaznice kot interoperabilnost. Mislim, da ne smemo pozabiti na implementacijo. Vem, da mi ne boste dovolili, da na to pozabim. Redno poročamo preko predsednica glede postopkov zaradi kršitve proti državam članicam. Če je kakršnokoli vprašanje s tem v zvezi, prosim, pošljite vprašanje in bomo odgovorili. Glede Europola, nobenega dvoma ni, gospod Lenar, skrzadeva Europol. Veste, da imamo vsako leto razpravo o proračunu, tudi tokrat jo bomo imeli, sem prepričan. Eh, je pa objektivno dejstvo, da se vedno znova dogaja to, da gre proračun eh, navzgor in to mislim, da odraža temeljni pomen Evropola v, tem, v teh strukturah. Glede vprašanja o interoperabilnosti, mm, to je še zadnje in še številne druge vprašanja so bile, glede katerih se bomo glasili v pisni obliki veselim se nadaljevanja tesnega sodelovanja, ki ga imamo pri tem dosegu in zdaj že kar lep čas. Strinjam se z gospodom Deprejem, da je to ključen element te arhitekture, ki jo vzpostavljamo, da zagotovimo kar se da dobro obliko sodelovanja med vsemi akterji. Seveda se lahko pogovarjamo o podrobnostih glede tega, enotnega repozitorija identitet. To mislim, da je ključni element eh, našega predloga. Kot rečeno, mm, to sem že povedal, ampak ne ponovim, tu ne gre za zbiranje novih podatkov, tu ne gre za hrambo novih podatkov, tu ne gre za ustvarjanje različnih pravil za dostop do podatkov, ampak gre za učinkovito iskanje podatkov oziroma za učinkovite poizvedbe. Tako da veselim se nadaljevanja te razprave in eh, nasploh razprave o katerih koli vprašanjih glede predlogov, ki so na mizi, eh, kajti naš skupen cilj je, da pridemo do dogovora še v tem mandatu. Hvala lepa, komisar King. Vsekakor lahko računate na odbor Libe, vedno bomo pripravljeni z vami eh, govoriti o eh, novih predlogih ureb. Še enkrat torej hvala lepa za celo celovite odgovore. Hvala. Thank you. Okay, dear colleagues, uh, let's us... Uh, Tako, kolegice in kolegi, sedaj pa točka 9 na našem dnevnem redu, to je obravnava osnutka poročila glede stanja temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2017. Gospod Jozef Marija Terikabras je naš poročevalec letos. To letno poročilo je zelo reprezentativno za delo našega odbora in zajema širok nabor vprašanj, da izpostavimo izzive in vprašanja, kar se tiče zaščite temeljnih pravic vseh tistih, ki živijo na ozemlju EU. Prosim, gospod Trikabras, beseda je vaša. Oh, Hvala lepa. Najprej naj se upravičim. Tukaj sem že od devetih zjutraj, sedaj pa bom moral takoj oditi, ker ne morem zamuditi svojega letala. Mi je izredno žal predsedujoči kolegicam in kolegom in še prav posebno poročevalcem senci. V minuti bom povzel, kaj smo zaenkrat naredili. Pred eh, dvema dnevoma sem predstavil prvi osnutek, ki smo ga obravnavali na prvem sestanku poročevalcev v senci. Prav tako sem bil v stiku s predstavniki komisije, kar se tiče tem, s katerimi se ukvarjamo. Sedaj pa je čas za predloge sprememb. Tako da ne morem spostaviti definitivnih elementov, ker imamo šele prvi osnutek in pričakujemo torej predloge sprememb. Besedilo bo relativno kratko, tukaj se vsi strinjamo, osredotočali se bomo na nekatere največje teme kajti seveda lahko bi napisal tudi sto strani in govoril o vsem, poprek in počes in se osebinsko ne bi osredotočali na nič. Nekatere te glavne tem so pravna država, migracije, pravice žensk, medijska svoboda, svoboda izražanja, rasizem, ksenofobija in različni viri diskriminacije na koncu besedila, pa bomo potem prvič v takem dokumentu, mislim, da je to pomembno, izpostavili pomen prispevka FRA, Agencije za temeljne pravice. Ampak eh, vse je še v postopku pisanja. Sedaj, tako rekoč, smo v fazi predkuhe, tako da moramo še malo se skupaj začiniti, potem pa bomo vse skupaj pripravili v naslednjih dneh. Upam, da bodo poročevalci v senci imeli priložnost dodati še kakšno novo zamisel. Kot sem že dejal, se upravičujem, moram oditi. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Tako, sedaj pa poročevalci v senci vprašanja in intervencije osebno, naj povem, da mi je všeč del pravne države v vašem poročilu. Franka Engla ni. Strani LS ga boste nadomestili? Prav. Gospa Guillaume. <laughs> Bien sûr, on fait tous des efforts avec nos, nos noms de famille. Merci, Madame la Présidente. Hvala, vsi se trudimo s primki, hvala, gospod predsednice. No, ter je očel, ampak eh, na ravni poročevalcev v Senci smo se zadev že lotili, zato bom eh, tudi to, eh, to javno povedala. Seveda, kar zadeva tamo formo, se bomo sredotočili na dogodke leta 2017, ampak žal nekatere teme, ki bomo obnavljali v tem poročilu, zadevajo klasične, vedno ponavljajoče se teme. Glede forme še ena zadeva, obenili ste, gospod predsedujoča, vprašanje eh, pravne države in mislim, in verjetno bo to tudi splošno akceptirano, da bi bilo koristno eh, poglavje o pravni državi tudi izpostaviti v tem besedilu in sicer na nekem prvem mestu. Morda bo pomembno tudi spremeniti naslov enega od poglavij, ksenofobija in eh, sovražne eh, govor oziroma eh, kaznive dejanja, ki izhajajo iz sovraštva, da to preimenujemo v diskriminacijo, kajti tu gre za številne elemente populacije, tudi invalidne osebe. Skratka, o tem smo govorili med poročevalci v senci, bomo videli, kam bo to šlo. Zdaj Strinjam se, da moramo priti do poročila, ki bo zanimivo, ki bo ravnotežno, ki bo doseglo dober rezultat na glasovanju. Pomembno pa je, da se zaverimo, da gre za dokaj težko, občutljivo temo. Glede vsebine, par tem, glede katerih eh, bo moja skupina vsekakor eh, vlagala amantmaja, kar zdaj bo pravice žensk. Tu mislim, da bo pomembno dodati še odstavek o boju proti eh, nadlegovanju in spolnim mu nadlegovanju. Uh, mislim, da bo tu potrebno omeniti tudi Istanbulsko konvencijo. V prihodnje nas eh, tole, tu čaka še nekaj dela, glede vsebine na področju pravne države, element civilne družbe bi želeli okrepiti. Mm, enako velja za poglavje ksenofobija in. Uh, kazniva dejanja, ki sajo sovraštva, to je jasno, da so določene diskriminacije preveč lahkotno obravnavane, še posebej, kar delajo pravice skupnosti LGBTI. In eh, tu bomo, mislim, da naredili nek napredek. Eh, pomembno je tudi, da se s pročevalcem in kolegi dogovorimo glede statistik z področja etnične diskriminacije. To je tu pa tam tudi povzroča težave, tudi v moji državi in mislim, da bo tudi to treba izpostaviti. Potem glede vprašanja migracij in azila, mislim, da bo pomembno stvari nekoliko preoblikovati v določenih kategorijah, še posebej, kar zadeva solidarnostne delikte ali pa kar zadeva mladoletne interoperabilnost, o kateri smo govorili s komisarjem Kingem, Kingom pred eh, nekaj trenutki se tudi pojavlja zelo zgodaj v tem odstavku, nekoliko neprimerno. Bomo videli, kako s tem. In še zadnja stvar, zdi se mi pomembno, da dodamo še en del ali pač nek pododelek, kakorkoli, glede političnih eh, manipulacij novic in lažnih novic. In uh, mislim, da bomo kaj kmalo videli torej, te spremembe v tem poročilu, ki je še kako uh, nujno. Hvala lepa. Če sem prav razumela, bo gospa Stevens nadomestila Jurka. Prav? Prosim, beseda je vaša. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik vervang meneer. Hvala lepa. Ne, ne nadomeščam pravzaprav gospoda Jurka, govorim o svojem imenu, kolikor vem. Torej, svoje mnenje imamo v tem poročilu. Najprej želim, se želim zahvaliti poročevalcu za pripravo mnenja. Upravičeno je zapisal, da je 21. člen listine o temeljnih pravicah zelo pomemben. Vsaka vrsta diskriminacije na podlagi spola, razpovedi, etničnosti ali socialnega porekla mora biti prepovedana. Potem pa me zanima, zakaj niso omenjeni invalidi, kajti 21. člen govori tudi o invalidnih osebah. To je tudi diskriminacija, ki je prepovedana. In zakaj so nas pozabili? In potem šesti člen pogodbe ZN o invalidnih osebah, to je bilo ratificirano strani vseh držav članic, tu je zapisano, da se tudi proti invalidnim osebam izvaja diskriminacija, da so izpostavljeni različnim oblikam diskriminacije, ne gre samo za ustrahovanje. Moje poročilo iz leta 2016 sem tudi izpostavila, da so ženske invalidke pogosto izpostavljene nasilju, tudi spolnemu. In ta dekleta in ženske moramo podpreti, dati moramo enake možnosti kot drugim, da bodo udeležene v družbenem življenju. Mislim, da je pomembno torej, omeniti vse oblike diskriminacije v tem poročilu. Tudi invalidne osebe moramo zajeti, ne smemo pozabiti na njih. Prepogosto se na nas pozablja in to smo videli spet sedaj v tem poročilu. Torej, žal mi je, da na zaenkrat tem poročilu še ni. Upam, da se bo to spremenilo. Thank you. And uh, Mrs. Marie-Christine Verger. Tako, sedaj pa gospa Verger. Merci, ma madame la présidente. Je m'excuse. Hvala, gospa predsedujoča. Opravičujem se, ker sem prišla malo pozno, ampak sodelovala sem pri pogovoru o situaciji v Libiji. Rada bi se zahvalila poročevalcu uh, za sestanek, ki smo ga imeli na začetku tega tedna. Uh, in uh, v večini se strinjamo, um, podobno gledamo na stvari in analize. Um, in rada bi ustrajala pri tem, da je določene stvari treba še povezati in se osredotočiti potem na uh, določeno število elementov. Uh, vedno na začetku poročila uh, to povemo. Uh, Potem pa uh, vsak skuša vključiti še svoje eh, teme. Gospod Engel se je lansko leto zelo potrudil in na koncu smo imeli tudi zelo obsežno poročilo. Strinjam se s tem, kar je bilo povedano uh, glede tega, da je treba najprej spostaviti področje uh, demokracije in temeljnih pravic. To je pravzaprav osnova za naše poročilo. Uh, zelo cenim tudi tisto tretji del, ki je posvečen poročilu Agencije za temeljne pravice. Mislim, da od tam tudi dobimo veliko informacij. Ta agencija, agencija FRA je vir informacij za nas. Dva elementa pa nista dovolj poudarjena in sicer posledice na področju temeljnih pravic, ko gre za boj proti terorizmu in pa še. Eh, element varstva podatkov, ki je tudi transverzalno področje eh, in eh, večkrat eh, se ukvarjamo s skrbmi glede varstva podatkov. Pogosto se tudi povezuje nezakonite migracije s terorizmom. Čeprav nam specialisti na tem področju pravijo, da če so že kakšni teroristi prišli uh, v okviru migracije v Evropo, pa to zagotovo ni večina. Eh, eh, velika večina jih prihaja iz Evrope in oni so tisti, ki v večini izvajajo teroristična dejanja. Kar se tiče migracij, mislim, da moramo ukrepiti eh, našo dikcijo, eh, več povedati o tem, kaj se je dogajalo in se še vedno dogaja v sredozemlju. Čeprav Eh, se je število eh, prehodov sredozemlja zmanjšalo, pa eh, ljudje še vedno umirajo na morju. In kar za desetkrat se je zmanjšalo število prečkanja oziroma prehodov morja, število smrti pa še vedno narašča. In Določeni ljudje so begunci v strogem pomenu besede in tvegajo svoje življenje, da pridejo v Evropo. Rada bi se pridružila gospe Gijom, ki je zahtevala tudi etnično statistiko. Mislim, da bi morali tukaj še najti ustrezno beseditev, ustrezne izraze, tako da bodo vsi zadovoljni. Moramo pa več narediti tudi na področju diskriminacije eh, in pa eh, kaznivih dejanj sovraštva. Eh, posebno področje bi morali nameniti tudi rasizmu in pa sovražnemu govoru in dejanjem sovraštva. Ne pokriva vsega tega zgolj splošni termin diskriminacija. Pa še en element je, ki bi ga morali bolj poudariti in sicer kopičenje diskriminacij oziroma mm, več vrst diskriminacij istočasno. To so pogosto. Um, oziroma tega so pogosto deležne ženske uh, z invalidnostjo ali pa ženske migrantke. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Kiniči. Grazie. Hvala. Hvala kolegu Terikabrasu za upravljeno delo pri tem poročilu o temeljnih pravicah v EU v letu 2017. To je bilo zelo težavno leta, kar zadeva spoštovanje temeljnih pravic in zato je še toliko bolj pomembno, da ukrepamo. Kot so dejali kolegi pred menoj, je potrebno to poročilo okrepiti na določenih eh, temah, naprimer, ko gre za enakost med spoloma. Leta 2017 eh, smo videli mnogo resnično žalostnih eh, dogodkov oziroma situacij. Potem je še ena tema, ki jo je potrebno okrepiti po mojem mnenju in sicer celotna tematika, ki se vrti okrog zaščite mladoletnih. To je sicer zapisano zgolj v poglavju o migracijah, ampak po mojem mnenju bi to tematiko morali razširiti in eh, jo obravnavati tudi drugot in zato bom tudi sama eh, z amandmaji eh, skušala samo vključiti tudi druge vidike varstva mladoletnikov, dostop do pravice, zaščita na spletu in pa tudi specifika navezana na deradikalizacijo in preprečevanje radikalizacije mladoletnih kar eh, izhaja tudi iz poglavja mm, v letnem poročilu Agencije za temeljne pravice. Tako da eh, tu bom, torej kot rečeno, poskušala prispevati k osebini tega poročila z amantmaji. Gospod Lopez Aguilar. Hvala lepa, predsedoča. Da, seveda, ni dvoma. Temeljne pravice so izredno pomembno načelo to je vrednota, na kateri temelji EU. Tako da je prav, da imamo naše letno poročilo o stanju temeljnih pravic v Evropski uniji. Tako da ni dvoma. Vse, kar so dejali ostali, ne glede na naše politične razlike med nami in političnimi skupinami, je nekaj, kar vsi lahko popolnoma podpremo. Vse, kar je bilo izrečeno do sedaj, je pomembno, če začnemo s pomenom enakosti. V tem času, ko se ne enakosti večajo, potem gibanje mi tu, pravice žensk. Vse to temelji na dobrih razlogih, zaradi dobrih razlogov se je to začelo. Po vseh teh letih pravnih in ustavnih načel enakosti med spoloma je diskriminacija še vedno prisotna. In to pomeni, da moramo še marsikaj postoriti za dosego enakosti žensk. Nedavno, seveda, smo se navezovali predvsem na Istanbulsko konvencijo in tudi zaščito pravic žensk, tudi v državah članicah. Naj pa tukaj dodam še nekaj in sicer pomen boja proti kakršnikoli obliki diskriminacije v tem času, ko se neenakost veča in sicer po načelih pravne države. In to moramo spet izpostaviti, kajti tudi pravna država je nekaj, kar se napada v državah članicah. To je zelo pomembno, kar se tiče migracij, prosilcev za azil, čeprav posebo, posebno ranljivih skupin ljudi, otroci, ženske, mladoletni, ko moramo zaščititi ljudi pred sovražnim govorom, diskriminacijo na spletu, tega se je potrebno lotiti, pa seveda potem tudi seštevek vseh neenakosti, kar ne velja samo za zelo kvalificirane manjšine, kot so LGBTI, pa tudi za invalide gre. Tako da ni dvoma. V teh časih, morda kot jih še nismo videli, ne glede na razlike, ki jih imamo, naprimer, jaz sem socialist in seveda se ne strinjam sem, kar se tiče eh, zadev in stališče KR, se lahko samo strinjam s kolegico Helgo Stevens, invalidke, so seštevek vseh različnih oblik diskriminacije. Ta vse so torej pomembne teme, ki jih je potrebno vse čas omenjati. kar se tiče ohranjanja tempa boja proti diskriminaciji. pa je seveda potrebno ta tempo ohraniti. In to poročilo igra pomembno vlogo. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa za to razpravo. Sedaj pa gospod Nolan, komisija. Želite morda spregovoriti? Gospa. Uh, Hvala lepa. Komisija tudi želi čestitati gospodu Terikabrasu za ta osnotek poročila. Mislimo, da je teh šest področji, ki jih je omenil, zelo pomembnih. Veliko je seveda področji, ki jih lahko omenjamo. Šest, ki jih je omenil, mislim, da so dobro izbrana. Edina pripomba, ki bi jo želeli podati, pa je ta, da mislimo, da vse skupaj izgleda precej temačno. Vse se omenjajo bolj negativne plati, pozitivnih pa ni. Pa smo jih vseeno skušali uvajati na teh področjih, še prav posebno naj dam primer pravic žensk. To je bilo v samem bistvu dela komisije lani, ko smo imeli tudi semester in celotno leto posvečeno temu. Imamo tudi posebne zaključke, pomembne zaključke, ki so išli iz tega. Omenila bi tudi mrežo varohov, ki se ustvarja, pa tudi predlog o žvižgačih. Tako da želimo si, da bi morda omenili tudi kaj pozitivnega dela, ki, se, ki je tudi potekalo, ne pa da samo navajamo težave. Kaj ti morda to zgleda nekoliko mračno, kot da nič ne počenjamo, pa vseeno, marsikaj počnemo. Hvala. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa za to razpravo. Naj vas spomnim, da je rok za uložitev predlogov sprememb 2. oktober 2018 ob 12. opoldne torej. Prosim, pošljite svoje predloge sprememb. Tako, sedaj pa prehajamo na točko 10. Your colleagues Spoštovane kolegice in kolegi, naša naslednja točka je skupna razprava, kar se tiče harmoniziranih pravil o imenovanju pravnih zastopnikov za namene zbiranja dokazov v kazenskih postopkih in kar se tiče Evropskega naloga za predložitev in Evropski nalog za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah. To je stopilo veljavo maja 2017 namreč direktiva 2014-41-EU, e kar se tiče Evropskega preiskovalnega naloga. Naj vas spomnim, da ta direktiva zajema vzajemno priznavanje preiskovalnih ukrepov. To je bilo sprejeto soglasjem vseh političnih skupin, gospod Nuno Melo pa je bil poročevalec. Trenutni predlog uvaja novosti, kar se tiče zahtev za elektronske dokaze, tudi kar se tiče ekstrateritorijalne uporabe zakonodaje in kar se tiče uvedbe novega načela vzajemnega priznavanja. Ne več med organom izdaje in izvršitve, ampak da opredelimo odnos med organom izdaje in ponudnikom storitve in njegovim zastopnikom. Torej moramo oceniti vse te točke in mnenje poročevalke bo ključno pri tem. Tako, sedaj pa dobi eh, besedo komisija. Komisija, torej imamo dva predstavnika, Izabel Perinjo in gospa Šreter. Gospa Šreter, beseda je vaša, prosim. Bonjour à tous et bonjour Madame la Présidente. Donc, je suis Isabelle Perignon. Pozdravljeni, sem Isabelle Perignon, vodja enote pri DG Just in ukvarjam se s tem dosijejem. Veseli smo, da vam lahko tukaj predstavimo ta eh, predlog, ki je danes pred vami. To je zelo pomemben dosije, pomemben za komisijo. Zakaj? Zato, ker eh, gre za odziv na dejansko potrebo ki obstaja. In, eh, če pogledamo malo v zgodovino, vidimo, um, da že dolgo obstaja potreba po sprejetju teh predlogov. In sicer je do eh, teh predlogov prišlo po letu 2015, ko so bili izvedeni napadi v Bataklonu. Eh, takrat se je pariško toživstvo obrnilo na nas in nas prosilo za to, da vzpostavimo instrument, ki bi jim omogočil hitreje dobiti informacije, ki so jih potrebovali. In sestali smo se s pariškimi tožilci, eh, takrat smo se srečali tudi z več komisari, ki so šli v Pariz. In eh, eh, vsi tožilci so nam rekli, da instrumenti na področju kazenskega sodelovanja delujejo le s težavo in da vse skupaj zahteva veliko časa. V tako nujnih primerih, kot eh, je. Eh, torej, v tako nujnih primerih, eh, kakršen je bil tudi napad v Bataklonu, je bilo treba sodelovanje pospešiti. Potem so se pridružile še druge države, mm, potem so se napadi zgodili še v Belgiji, v Malbeku in pa na letališču. In uh, tudi belgijski tožilci so se obrnili na nas in rekli, da res potrebujemo nov instrument. Od vsega začetka eh, so se torej države mobilizirale, um, ne samo v primerih terorizma, ampak tudi širše. Torej, države, ki so imele težave pri hitrem dostopanju do informacij od ponudnikov storitev. Uh, In komisija se je v zadnjih dveh letih eh, intenzivno posvetovala z vsemi, ki so na tem področju dejavni v praksi. Skušali smo um, razumeti to, kaj potrebujejo in proučili smo različne možnosti, ter se potem osredotočili na tiste, ki so najbolj izvedljive. Zato smo predlagali ta dva predloga, ki sta bila sprejeta 17 aprila eh, letos. Kolega pa bomo zdaj, oziroma kolegica pa bo predstavila vsebino. Um. Dober dan. Torej, v nekaj besedah, zakaj smo podali ta predlog, katero so težave, ki jih skušamo razrešiti s tema predlogoma. Začetna točka je, da elektronski dokazi, podatki, ki so na voljo v elektronski obliki, to so lahko e-maili, to si lahko eh, storitev Messengerja, so vedno bolj pomembni za kazenske postopke. To ne velja samo za kibernetske preiskave, ko so ti dokazi seveda zelo pomembni, ampak za kakršne koli zločine dan danes. In vedno bolj se zanašamo na te storitve, zato ki jih imamo na voljo v elektronski obliki, uporabljamo jih za komunikacijo, za hrambo podatkov in tudi zločinci to počnejo. Zato je seveda jasno, da je pomen elektronski dokazov vedno večji. Težava pa je v tem, da smo takoj v mednarodnem kontekstu. Naj razložim, zakaj. Ponudniki storitev, o katerih govorimo, poznate jih, to so veliki, kot so Google, Microsoft, Facebook, Twitter in tako dalje, veliko pa je tudi manjših akterjev. Torej, pogosto nudijo storitve iz tujine. To niso samo tuje podjetje, uporabljajo tudi različne načine hrambe podatkov, tako da lahko imate podjetje, ki ima sedež v eni državi, potem pa potekalno center v drugi državi, ki nudi storitve podjetje, še nekaj drugim državam. To je torej seveda prid podjetjem, kaj ti izkoriščajo možnosti tudi skupni trg, vendar pa za organe pregona pa je to težava, ker se pristojnosti končajo na njihovih mejah. Tako da so takoj v teh primerih prisiljeni izkoristiti mednarodno sodelovanje. Orodja, ki so ta namen na voljo, In veliko primerih tudi, ko preiskava morda nima mednarodnega konteksta. Naj dam primer. Lahko imate primer ropa v Belgiji in vsi elementi se dogajajo v Belgiji, dejstva so v Belgiji, zločinci so belgici žrtve, belgici vendar pa zločinci uporabljajo Facebook ali Messenger za komunikacijo, in policija želi izvedeti, kdo tiči za določenim računom. In morajo potem podati zahtevo, irski naprimer, če so podatki ali ponudnik na irskem, ali pa morda celo prašno poslati v ZDA, da se izve, kdo je lastnik določenega računa. Kot začetek preiskav. Torej, to je ta specifična plat elektronskih dokazov. Orodja, ki jih imamo na razpolago glede mednarodnega sodelovanja v tem trenutku, pa niso vedno ustvarjena za te razmere in izzivi, s katerimi se soočamo med preiskavami. Ne pozabimo, elektronski dokaz je dokaz, ki se ga lahko hitro izbriše, ki se ga lahko zelo hitro spremeni in V preiskavah se zahteva dokaze v večjih fazah. Najprej želite informacije o tem, kdo če je za določenim računom, potem želite vedeti, s kom je komuniciral in da v tretjem koraku tudi želite poznati vse stike. Torej, kar nekaj faz, ko boste zahtevali elektronske dokaze v okviru preiskave. Torej, čas je pomemben. Če prihaja do preveč zamud, do Pre časa, ki mine med fazami, boste imeli težave. Torej, imamo sodelovanje in potem imamo tudi Evropski preiskovalni nalog v Evropski uniji. Postopki so dolgi, poprečno lahko traja leto, da pridobite informacije, ki jih želite strani ZDA, naprimer. Druge je malo boljše. lahko traja naprimer 120 dni, ampak tudi 120 dni je veliko, če morate hitro torej identificirati osumljenca. Drugi mehanizem, ki se je v praksi razvil, pa je mehanizem prostovoljnega sodelovanja. To deluje z nekaterimi ponudniki, ko iščemo ne osebinske podatke. To je sodelovanje z EDA. Te podatke morajo deliti s partnerji, brez dolgotrajnega postopka. In ta, to prostovoljno obliko sodelovanja lahko imenujemo za prevladujoč mehanizem za organe v EU, ko pridobivajo elektronske dokaze. Naj podam nekaj številk. Leta 2016, mislim, da vemo, da so štiri veliki ponudniki v ZDA dobili približno 120 tisoč zahtev strani držav članic EU, kar se tiče elektronskih dokazov in tudi 1200 zahtev za ozajemno pravno pomoč. To vam daje torej to ponazarja pomen tega sotrovanja. Potem pa imamo druge oblike, ki so običajno hitrejše. To poteka v okviru pravnega okvira, vendar pa še vedno prave gotovosti ni. Ne za ponudnike, ne za organe, ki niso pripričani, da bodo dobili podatke, pa tudi ne za ljudi, katerih podatki so tema tega pogovora, ker ni jasnih pravil. Torej, kaj predlagamo, kateri so glavni elementi našega predloga? da bi rešili te težave? Najprej bi želeli uvesti Evropski narok za predložitev in Evropski narok za zorovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah. To pomeni, da lahko ponudnika v druge države članice ali njegovega zastopnika neposredno kontaktiramo, ne da bi šli prek eh, mehanizma za sodelovanje z organi iz te države. To je torej nov element tega postopka, spremenjamo torej postopek, kazenski postopek, ki obstaja v tem trenutku. Vključevanje organov tej državi članici je zagotovljeno v določenih primerih, v določenih fazah, ko je prizadet tudi kdo iz te države, ko prihaja do kršitve določenih načel in tudi, ko je potrebno izvesti Evropski nalog za predložitev, ker ponudnik ne sodeluje sam. Zakaj torej predlagamo to spremembo od tradicionalnega načina dela? Najprej zato, ker moramo najti hiter, učinkovit mehanizem. Trenutni mehanizem, trenutno logiko, ne dovoljuje zmanjševanja rokov na tak način, da bi bili dovolj učinkoviti. In drug premislek, ki je tudi pomemben, države članice, kjer ima sedež ponudnik ali pravni zastopnik, tudi nima neposredne povezave, običajno s preiskavo. Edina povezava je, da je to državi članici, kjer je ponudnik ali pravni zastopnik tega ponudnika. Torej, kar se tega tiče, se nam ni zdelo utemeljeno, da bi to državo članico eh, zelo vključili v to. To je torej to načelo. Potem pa še ena pomembna novost tega predloga, da se odmikamo od lokacij za hrambo podatkov kot ključni element za jurisdikcijo. V pripravljenem delu, preden smo pripravili predloge, veliko smo se posvetovali, veliko sestankov strokovnjake smo imeli in zaključili smo, da te lokacije niso ustrezen faktor. Lokacija za hrano podatkov, kot to določa ponudnik storitev, veliko krat eh, ni znana. To, lahko jih je več, podatki so lahko na več lokacijah, ali podatki se lahko tudi premikajo. Google ima tak model, ko se podatki premikajo in ne veste v določenem trenutku, kje ti podatki so. Potem pa tudi državah članicah, ki hranijo te podatke, nimajo nujno dostopa do teh podatkov. Naprimer, finski kolegi imajo amerikanske podatkovne baze, vendar pa nimajo dostopa do teh podatkov. Torej, lokacija, to ni nekaj, kar sedaj upoštevamo v tem predlogu. Pomembno vprašanje za mehanizem, ki ga uvajamo, pa je, kakšno vlogo namenjamo ponudnikom storitev dobijo torej nalog organa iz druge države članice. Vprašanje je, kakšna je njihova vloga? Morajo pregledati, ali to nadomešča na nek način organe v tisti države članici. Naš odgovor je, da ne želimo, da ponudniki storitev to preverjajo, da bojo imeli te funkcije samo v izjemnih primerih, morajo to preverjati. In sedaj končujem. Potem lahko vključujem tudi svoje organe. In potem varovalke, ki jih uvajamo. Mislim, da smo trdo delali, da smo uvedli veliko varovalk v ta predlog, da bi spoštovali temeljne pravice. Imamo omejevanje kazenskega postopka pravila, ki bodo uveljavljena, potem omejevanje hrambe podatkov, pragove prekrškov in zločino, ki, ki se to lahko uporablja. Imamo torej tudi vedno tudi pravosodni organ, ki je vključen v to, to je lahko sodnik pri občutljivih tipih podatkov, potem imamo sorazmernost, načelo sorazmernosti in potrebe, potem pa imamo tudi ustrezna pravna sredstva za osebe, ki so vključene v to in ki jih gredo prek tega, kar imamo v državah članicah, po večini v tem trenutku. Potem imamo tudi klauzulo, kar se tiče navskrižja eh, zakonodaje tretjih držav. In direktiva, direktiva ima obvezo za ponudnike storitev, ki ponujajo storitve v EU, da imajo imenovanega pravnega zastopnika, To bo zagotovilo enako podlago za vse in to bo pomagalo organom, da bodo najprej vedeli, na koga se obrniti, ko iščejo elektronsko dokazno gradivo, istočasno pa bodo lahko stopili v stik tudi s ponudniki storitev, ki morda niso v EU zastopani, imajo pa sedaj pravnega zastopnika, ker ga bodo morali imeti. Na kratko, to je, to je naš predlog. Veliko novih elementov imamo vendar pa menimo, da bo to prineslo pravo dodano vrednost. Želeli smo pripraviti uravnotežen pristop, po podrobnostih se lahko še pogovarjamo, ampak menimo, da je tu veliko dobrih zamisli. Upamo, da lahko računamo na libe, da boste dobro sodelovali s predsedstvom sveta in seveda smo na voljo za razpravo, kakršen koli element vprašanj. In do vsega, hvala lepa. Like hvala. Birgit Cipel bo zdaj dobila besedo, ker je poročevalka za to temo. Hvala, gospa predsedojoča, hvala tudi komisiji za eh, razlago njihovih eh, razlogov za te trenutne predloge, ehm, ki so na mizi. Gre za dva predloga glede harmoniziranih pravilo o imenovanju pravnih zastopnikov za namene zbiranja dokazov v kazenskih postopkih in eh, glede evropskega naloga za zavarovanje elektronskih dokazov. Sama sem se že sestala s številnimi akteri na področju tega dosjeja in eh, ti so vsi prihajali iz komisije sveta, nevladnih organizacij, akterjev na terenu in tako naprej. Večina teh akterjev nasplošno pozdravlja idejo, da se Eh, vzpostavi en instrument eh, kazenskega prava v Evropi. Mm. To bo eh, igralo vse večjo vlogo, tudi e-dokazi so vse pomembnejši in tak instrument bi lahko pomagal pri preseganju in prekoračevanju ovir, ki nastajajo pri vzajemni pomoči in pri sporazumih, ki obstajajo na tem področju. Na ta način bi lahko pospešili kazenske preiskave. Razumem tudi eh, frustracijo organov pregona, ki iščejo podatke, ampak pogosto vse skupaj traja predolgo in eh, dokaza preprosto ne moremo več oceniti ali pa ker eh, te podatke hranijo ponudniki storitev izven EU in uh, ni nobenega interesa za to zadevo, zato ker pač uh, so ti ponudniki locirani drugot. Mm, tudi ponudniki storitev znotraj EU so zafrustrirani zato, ker je trenuten pravni okvir zelo fragmentiran. Oni potem morajo obravnavati prošnje strani organov pregona iz različnih držav članic. Uh, Mm, imeli pa smo že veliko sestankov in tudi pripravili veliko dokumentov in vse to je pokazalo, da ti predlogi, kakršni so na mizi zdaj, namesto da bi ustvarili več jasnosti za ponudnike storitev, organe pregona in vse zadevne osebe, eh, torej ustvarjajo še večjo negotovost za uporabnike in ponudnike storitev, eh, še posebej, ko gre za načela temeljnih pravic ta pravna negotovost bi lahko um, ogrozila tudi preproste razloge, ki so za uh, pripravo teh predlogov, uh, namreč pospešitev kazenskih zadev v Evropi. No, bom predstavila nekaj težav v zvezi s tema dvema predlogoma. Instrument za e-dokaze, to je pokazala tudi že komisija, bi uh, Eh, vzpostavil povsem nov eh, režim sodelovanja in eh, sodni organi iz ene države bi lahko neposredno zahtevali ohranjanje dokazov od nekega ponudnika v drugi državi članice ali celo izven EU. Potem je nalog za ohranjanje dokazov tukaj ne zadeva oziroma ni povezan z osebo, katerih podatke se išče ali pa z državo. Zaenkrat gre samo za vzajemno priznavanje sodnih odločitev eh, ene države v drugi eh, državi članici. Ampak ti trenutni predlogi pa povsem zaobidejo eh, sodne organe drugih držav članic. Imeli smo že in sprejeli smo že nekaj predlogov glede sodelovanja na evropski ravni. Ampak, kar se pa tiče seznama kaznjivih dejanj, potem pravic do preiskave, vse to ostaja kljub vsemu v pristojnosti držav članic. Tako da definicija kaznjivih dejanj, sankcij in vsega ostalega eh, se trenutno zelo razlikuje po državah članicah. Zakaj je to problem? Eh, problem je zato, ker bi predlogi, ki so na mizi, Uh, ustvarili to, da bi neka sodna odločitev ene države šla uh, do ponudnikov storitev drugod. In ti uh, nalogi bi lahko bili izdani za neko dejanje, ki je kaznivo v eni državi, ne pa v drugi. Um, Dobro bi se bilo posvetovati tudi z državami članicami, to so zagovarjali eni, drugi pa pravijo, da glede na temeljne pravice, imuniteto in državno varnost, da mogoče niti ni država članica eh, z lokacijo ehm, ponudnika storitev tista, ki bi o tem odločala, ampak ehm, država, kjer se nahaja oseba, eh, katere podatke se išče. Eh, tukaj nas skrbijo številne zadeve, eh, temeljne pravice uporabnikov, ponudnikov storitev, nacionalna varnost in tako naprej. Rok, ki je zaenkrat predlagan, je 10 dni, v izjemnih primerjih pa 6 ur. Eh, in to je zelo težko, predvsem za majhne ponudnike storitev. Ali res želimo na področju kazenskega prava eh, še naprej eh, imeti take posamezne odločitve, predvsem kar se tiče zasebnosti? Komisija tukaj predlaga tudi povsem nove kategorije podatkov, ki so drugačne od eh, vseh tistih, ki so že bile sprejete v drugih evropskih instrumentih. Sama dvomim, da bo to olajšalo delo preiskovalnih organov in pa ponudnikov storitev. Eh, predlog tudi predvideva nižje pragove za dve. Eh, manj upravičeni kategoriji podatkov. Lahko se vprašamo, ali so ti podatki res manj občutljivi. Trenutne kategorije tudi niso jasno definirane, ampak delno vključujejo iste definicije in zato je manevrski prostor za interpretacije zelo velik, kateri podatki spadajo v katero kategorijo. In uh, s tem uh, so lahko prizadete tudi varovalke. Kar se tiče varovalk, naj povem naslednje. Imamo določene postopkovne varovalke, kot naprimer pravica do informacij ali pa pravica do učinkovitih pravnih sredstev. Te pravice zaenkrat niso zagotovljene. In osumljenci in obtoženci morajo imeti na voljo ustrezne varovalke poleg tega moramo tudi imeti pred očmi, da se lahko na ta način odpre Pandorina skrinjica, eh, s tem, da bi spodbudili države izven EU, da um, se tudi ustvari vzajemnost z določenimi ponudniki storitev v Evropi in določene te jurisdikcije niso skladne z našimi zahtevami o človekovih pravicah. Poleg tega lahko pride tudi do prošen oziroma zahtev politične narave. In če bomo sprejeli ta uh, nov režim sodelovanja, moramo to narediti po najvišjih standardih. No, glede na vse povedano, mislim, da bo ta dosje potreboval še veliko razprave, še veliko preverjanja. Zdaj pa me zanima, kaj o tem mislijo tudi poročevalci v senci. Hvala. Uh, uh, e Hvala poročevalki, ker je predstavila predlog. Mislim, da je to zanimiv predlog, še posebej, če ga povežemo z e-zasebnostjo. No, kar se tiče mojega vidika, uh, sta ta dva um, dosija povezana in sta v bistvu še na začetku velik problem. Mislim, da bi vlade. Eh, dosegale oziroma dobivale podatke. Zelo previdni moramo biti pri teh predlogih. Po drugi strani pa sta ta dva predloga tudi zelo pomembna. Obstaja potreba, da se lotimo tega problema. Eh, tehnološka podjetja ne dajo vedno informacij na voljo hitro morali bi tukaj pospešiti, morali bi tudi delovati na neki pravni podlagi. Pozdravljam idejo, ki je za tem predlogom, ampak moramo pa biti previdni, da bomo vse skupaj na pravi način izvedli. Nekaj področji je, eh, ki bi se jih eh, sam lotil, najprej kar se tiče naloga za um, podatke, za pridobitev podatkov. Tukaj imamo časovni okvir, da se morajo organi odzvati eh, v desetih dneh ali pa v eh, zelo izjemnih primerjih tudi v šestih urah. Za velika podjetja je to v redu, ampak eh, upoštevati moramo vsa podjetja. Naprimer, da imamo neko mehiško platformo, ki jo upravlja nekaj ljudi. Oni ponujajo storitve v Evropi, tudi njihov čas delovanja je povsem drugačen, pa dobijo neko prošnjo in uh, takrat niso dosegljivi. Zato moramo res zagotoviti, da bo vse skupaj delovalo za vse, tudi za velika podjetja. Tudi velika podjetja morajo biti previdna. Če dobijo tak nalog, morajo uh, preveriti, da je pravno ustrezen, uh, preden dajo na voljo informacije, ki so zasebne narave. Uh, priznati moramo, da če bodo podatki eh, zagotovljeni na napačen način, eh, bo to eh, prinašalo posledice. Tako da moramo glede časovnice in časovnega okvira biti res previdni. Seveda gre za nujne zadeve, ampak zagotoviti moramo, da bo vse skupaj tudi izvedljivo in da bo okvir pravno jasen. In naj se obrnem še na kategorijo podatkov, ki jih je omenila gospa Sipel. Eh, štiri kategorije se omenjajo. Malo me skrbi prag eh, za dostopa do podatkov. Tukaj sploh ni nobenega pragu. Eh, začel sem s tem, da bo ta predlog zelo pomemben. Pomemben bo za boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu, proti kaznjivim eh, dejanjem, zlorabi otrok in tako naprej. Ampak uh, teroristično pravo se je v ZD v um, Zrunjem kraljestvu uporabljalo za to, da uh, so um, bili ljudje, določeni ljudje zaprti. Zato moramo dati na voljo vsem možnost uporabe teh uh, uh, instrumentov. Torej, vse vsem policijskim organom. Ne vem, zakaj komisija tukaj ne eh, vzpostavi nekega pragu za dostop do podatkov. Še nekaj izzivov je, eh, s katerimi se bom ukvarjal, naprimer tudi ekstrateritorijalni učinek, potem problem, ko imamo platformo ali podjetje v tretji državi. Eh, in če potem pride zahteva, ki je v nasprotju z zakonodajo v tisti državi, kaj se zgodi takrat? Uh, Eh, če se odzovejo, bodo kršili domačo zakonodajo, če se ne odzovejo, pa našo. Treba je upoštevati mednarodne vidike eh, vsega tega. Še druga vprašanja imam, ampak vem, da bomo še veliko eh, ur in dni porabili za to razpravo. Veselim se že sodelovanja z gospod Sipel in drugimi poročevalci v Senci. Hvala. Hvala. Sofiji Intvelt, izvolite. Hvala, gospod predsedujoča. No, ne bom ponavljala vsega, kar sta povedala že Birgit Cipel in uh, Daniel Dalton. Strinjam se skoraj z vsem. Imam pa uh, veliko vprašanje v zvezi s temi predlogi, zakaj je to sploh bilo uh, na novo predloženo. Sej že uh, imamo ustrezne instrumente. Mogoče ne delujejo ustrezno, tako nam govorijo, ampak ali ne bi bil prvi eh, korak ta, da popravimo že obstoječe instrumente, če ne delujejo dobro. Potem eh, vsakeč, ko eh, komisija. Eh, je pozvana k čemu eh, ustvari neke nove instrumente, s katerimi so okrnene pravice državljanov. Spet se je to zgodilo tudi v tem primeru. Vedno, ko komisija nekaj predlaga, nek represivni ukrep, bi morala istočasno predlagati tudi ukrep za zaščito pravnega varstva državljanov. Imamo tako imenovano policijsko direktivo za varstvo podatkov ki pa se eh, sploh ne izvaja, v večini držav članic se ne izvaja. Ali ne bi to bila prva prioriteta za Evropsko komisijo? Ključnega pomena je ta direktiva za izmenjavo informacij in dejstvo, da se ne izvaja, predstavlja oviro za izmenjavo informacij. Potem to je samo direktiva. In s tem je oslabljeno uh, stališče oziroma položaj državljanov. Uh, Tudi če bi se ti predlogi o e-dokazih izvajali tako, kot to predvideva e, komisija, se državljani sploh ne morejo več braniti. Mm, vidim tukaj neko logiko. Če e, naj bi imeli harmonizirano raven pravne zaščite in pravic posod po Evropski uniji, potem vidim logiko v tem, da imajo vsi policijski sodni in drugi organi dostop, dostop do teh informacij, ampak eh, potem mora tudi nivo eh, pravic biti harmoniziran. To pa zaenkrat še ne obstaja. In eh, kot vemo, obstajajo države, kjer se zelo dvomi v neodvisnost sodstva. Pred nekaj tedni smo videli, da ženska, ki predstavlja nevladno organizacijo in ki je bila kritična do polske vlade. Ta eh, gospa je bila izgnana iz šengenskega območja, zato ker so eh, proti njej usmerili vse sorte sumničen. Torej, kot vidite, prihaja do zlorab in zato potrebujemo res trdno zaščito državljanov. Ves čas krepimo sistem, uh, ampak vse to gre na račun eh, varstva državljanov. Pa še ena oziroma dve končni pripombi. E, najprej glede preseganja jurisdikcije. Gospod Dalton je že postavil nekaj vprašanj v zvezi s tem in izrazil dvom. E, problem pri ZDA in EU je naslednji, da e, imajo tukaj ameriški državljani enake pravice, mi, evropejci, pa v ZDA ne. Eh, vem, da komisija ne bo odgovorila na to vprašanje, ker je politično vprašanje. Videli smo, da eh, se je Evropska komisija ukvarjala s primerom Microsoft in vsi so takrat rekli, da je šlo tukaj za neke kalkulacije, skupne kalkulacije v ozadju, da želijo plačati za e-dokaze. In ni prvič, da mi preprosto kopiramo tisto, kar eh, počnejo ZDA ali pa kar nam ZDA naročijo. Mislim, da bi stvar morali zasnovati drugače. Najprej bi potrebovali eh, razpravo v Evropskem parlamentu, politično razpravo, potem pa šele ustvarjati zakonodajne predloge. Sita sem že tega, da mi iz, izven ZDA uh, narekujejo to, kako naj bi izgledale naše varnostne politike, še posebej, ko gre za notranjo varnost. Mogoče bi Evropska komisija morala postati malo bolj uh, neodvisna uh, in ne samo izvajati uh, diktat iz neke druge države. Zdaj smo pred volitvami, drugo leto bo nastopila nova komisija in mislim, da kdorkoli bo naslednji predsednik komisije, bi moral razmisliti tudi o tem, da se ustvari ločen portfelj za evropskega komisarja, ki se bo ukvarjal samo z zasebnostjo in varstvom podatkov. Torej, da bi ta komisar imel horizontalni portfelj in da bi zagotovil da kakršen koli predlog bo prišel na mizo Evropske komisije, da se preveri z vidika zasebnosti in varstva podatkov. Glede na pomen, pomembnost eh, varstva podatkov je to zelo pomembno. Vidimo, da Evropska komisija nikakor ne spoštuje priporočil, ki jih podajo strokovnjaki za varstvo podatkov, tudi EDPS, Evropski varuh za varstvo podatkov. Mogoče bi potrebovali res. Eh, Eh, kabinet znotraj komisije, ki bi se ukvarjal samo s temi vidiki. Hvala. Naslednja je Kornelija Ernst. Ja, eh, ja Hvala lepa. Nedavno sem dejala, da smo konstruktivna politična skupina in ostali bomo to tudi zdaj. Najprej. Se lahko postavim na stran nemških odvetnikov, ki pravijo, Dobro, določeno razumevanje lahko razvijamo zato, da bomo stvari skrajšali, da bomo imeli hitrejše postopke. To razumem. Kaj pa potem konkretno vprašanje, ko imamo druge instrumente, imamo preiskovalni nalog, zame je sedaj še enkrat vprašanje za komisijo, kakšne ocene pa smo imeli, da potrebujemo sedaj takšno vprašanje direktivo. Kaj ste ocenjevali? S kom ste se posvetovali? In odkot prihaja ta potreba, da imamo to pred sabo? To je prvo vprašanje. Preden imamo nekaj novega, se moramo vprašati, ali stvare, stare stvari delujejo dobro, slabo, srednje dobro, sploh ne delujejo. Kakorkoli, tu moramo imeti odgovor. Morda bi lahko o tem povedali še kaj več. To je prva točka. Druga eh, se pa začne. Ti ponudniki storitev, ti tretji. Tukaj pa imam težave, ker ne vem točno, kako bi naj to potekalo podrobno. Predvsem odgovornosti. Po, tukaj potem si pogledam, fantje in punce z Google in mi začne srce biti. Ti treba biti, ker tukaj imamo kar nekaj težav že sedaj. In to se vedno pojavlja, pa jih še nismo razrešili. Torej, vprašanje komisije, ali je ta rešitev, ki ste jo predlagali, bila preverjena, da bomo sedaj vse te odgovornosti, o katerih smo govorili, lepo je bilo to predstavljeno, je to res tisto ustrezno in bodo res lahko izpolnili to, kar od njih zahtevamo, to bi me zanimalo potem pa še različni pravni sistemi v naši ljubljeni EU, s katerimi imamo težave, če si pogledamo Polsko, Mačarsko ali če enostavno gotovimo, da počdemona na srečo niso izročili, na srečo imamo še to, potem pa nas zanima še kaj drugega glede na politični doseg. In tukaj vidim, da imamo različna tromačenja, kar se tiče pravnih sistemov in tukaj mi tudi srce hitreje bije pri takih pravilih. Če tega ni, nam povejte, kaj ni težavno za vas. Kljub različnim pravnim sistemom in kljub različnim tolmačenjem, ki jih imamo po državah članicah, torej nam povejte, kako to izgleda. Potem pa postopkovna jamstva, to smo pri hrambi podatkov, varstvu podatkov, imamo direktivo, ne vemo, kako bo to delovalo, pa tudi druge elemente. Za me je tisto najpomembnejše vprašanje, spet v smeri komisije, ali menite, da lahko vse to realno nadzorujemo, upoštevamo, kdo bo to nadzoroval. Za me je to popolnoma odprto. In mislim, da moramo zato biti skeptični in vedno znova moramo dejati. Če nekaj uvedemo, potem to obstaja, potem je to odločitev. Za večno bom dejala. In zato moramo najprej natančno preveriti, ali je sploh potrebno spremeniti stvari in ali so to ustrezni instrumenti za to. Hvala lepa. Okay, it was, uh, our... Dobro, to je bila naša zadnja govornica strani parlamenta. Preden besedo spet eh, dam komisiji, komisijo sprašujem, ali se želite odzvati na ta vprašanja. Izvolite. Hvala. Ne bom odgovorila na vsa zastavljena vprašanja, ampak eh, nekaj pa vendarle. Mi predlagamo ta nov mehanizem, mm, kot sem razložila. Omenila sem tudi probleme, omenila sem eh, prostovoljno sodelovanje. Če eh, vzpostavimo pravni okvir, to ne pomeni, eh, ne dajemo samo organom pregona več moči, ampak tudi vzpostavljamo pravni okvir, ki vsebuje tudi pravice za zadevne državljane. To je tudi način in priložnost, da lahko zaščitimo državljane. Ne gre samo za represiven instrument. lahko še naprej razpravljamo, eh, katere pravice to so in kakšno pravno zaščito in pravna sredstva potrebujejo. Ampak eh, situacija v tem trenutku tudi ni takšna, da bi bile vse pravice zaščitene, tako da je tukaj priložnost, da eh, zaščitimo naše državljane. Prav tako ne smemo izgubiti izpred oči, da imamo tukaj tudi žrtve. Vedno govorimo samo o osumljencih, o obtožencih. Eh, na drugi strani pa eh, so tudi žrtve in tudi njih moramo vzeti v obzir. Potem je bilo zastavljeno še vprašanje. o, o cenah. E, to je stopilo veljavo pred enim letom. E, zdaj se e, ta zakonodaja že izvaja. Ocenili smo že precej postopkov. Eh, dobro poznamo, sodno sodelovanje tudi na podlagi drugih instrumentov, s katerimi se ukvarjamo, naprimer Evropski nalog za prijetje, ki jo veljavi že nekaj časa. Eh, poznamo tudi časovni okvir za ta vidik. In pregledati bo še treba naslednje. Eh, mogoče za izboljšavo oziroma nadgradno. Ehm, instrumentov tudi ne obstaja velik eh, interes strani ZDA, naprimer, ko gre za mehanizem MLA. Oni so tudi državam v MLA pisali, naj uporabijo eh, prostovoljni mehanizem. Torej, nekaj omejitev obstaja. In uh, to je tudi razlog, zakaj smo pripravili ta novi predlog in novi mehanizem. Izhajali smo iz nečesa, kar že obstaja in to je prostovoljno sodelovanje. Potem eh, časovni okvir, eh, kategorije podatkov, o tem še lahko razpravljamo, potem imamo tukaj dostop do podatkov, in pa transakcijske podatke in vsebinske podatke. E, izhajali smo tudi iz sodne prakse sodišča, nismo e, na novo izumili teh kategorij podatkov. E, edina nova kategorija so dostopni podatki. Z veseljem si še pogledamo te definicije. Imamo pa tudi um, podatke eh, naročnikov in pa druge podatke, ki so vsi deležni drugačne obravnave. Um, naročniški podatki so tisti, ki jih uporabimo na začetku preiskave, tako da uh, vidimo, kdo je za katerim računom. To so manj eh, občutljivi podatki, kot pa potem vsebinski podatki, ko gre za vsebino e-mailov in tako naprej. Uh, E dokazi eh, pa so pomembni ne samo za resna kazniva dejanja, kot je terorizem, eh, organiziran kriminal in tako naprej, ampak za vse eh, preiskave, kjer obstaja tveganje nekaznovanosti, če ne damo organom pregona na voljo ustreznih sredstev. In mi smo tukaj predlagali tudi ustrezne pragove, ko gre za naročniške podatke in pa podatke za dostop. Potem je tukaj še eno vprašanje in sicer glede možnosti izvajanja. Vemo, da obstaja razlika med majhnimi in velikimi podjetji. Eh, velika večina prošenj eh, trenutno zadeva velika podjetja, ki so povsem sposobna obravnavati te prošnje v eh, zadevnem času. Za majhna podjetja je to druga zgodba, to je res, ampak ne nalagamo jim nobene neprimerne odgovornosti. Eh, in tudi jih ne eh, prosimo, da preverjajo legalnost vsakega naloga, ki ga prejmejo. Eh, dali smo jim samo na voljo možnost, da obvestijo organe, če dobijo tako prošno. Potem imamo tudi še finančno preverbo in odgovornost je v končni fazi vedno na strani organov pregona, ne na strani ponudnikov storitev. Hvala še avstrijsko predsedstvo sprašujem, če želi kaj povedati na to temo. Hvala, zelo na kratko. Mi o tem dosjeju razpravljamo v eh, delovni skupini včeraj in danes smo imeli dva sestanka in veliko vprašanj, ki so bila izpostavljena tudi danes tukaj. Um, se je pojavilo tudi eh, že v delovni skupini v svetu. Vemo, da je to področje zelo pomembno. Dosje uh, se nam zdi zelo pomemben in skušali bomo zagotoviti hiter napredek uh, na tem področju. To je vse, kar lahko zaenkrat povem. Ker je ta dosje tako pomemben, eh, si bomo tudi prizadevali za splošni pristop do konca tega leta. To je naš cilj. Ampak, eh, kot sem že rekla, bo treba rešiti še precej praktičnih vprašanj. In ta vprašanja bomo morali rešiti, preden uh, potem nadaljujemo z delom. In vse to se bo pokazalo v naslednjih mesecih. Še Birgit Zipel dobi besedo za kratek povzetek te razprave. Hvala za besedo, hvala vsem poročevalcem v senci, ki so. Eh, mi dali upogled v njihove ideje. Nažalost, eh, niso bile prisotne vse politične skupine danes tukaj. Eh, in zato bo naslednje srečanje s poročevalci v senci naslednji teden še toliko bolj zanimivo, ko bomo dobili mnenja vseh. No, evropski nalog za preiskavo, k temu bi se rada vrnila, ker je to omenila tudi komisija. Moramo razmisliti o tem, ali je vedno dobra ideja, da začnemo z nekim novim ukrepom, Eh, ko pa so prejšnji ukrepi šele začeli delovati in ko sploh še nimamo izkušenj z njimi. Mogoče bi bilo bolje, če bi samo pritisnili na države članice, da uporabljajo te stare mehanizme. Eh, zahvaljujem se vsem, ki ste danes kaj povedali. Vsi smo pripravljeni delati na tem dosjeju, pripravljeni smo prevzeti našo odgovornost in uh, uh, skušali bomo zapolniti vrzeli in odgovoriti na vprašanja, ki še ostajajo. Bi pa zdaj izkoristila priložnost, da jasno povem, da ta parlament z vsemi različnimi političnimi skupinami in političnimi stališči dela na vseh dosjejih. Ta parlament ima stališče o vseh dosjejih, ampak eh, pogosto je svet tisti, ki ne pride do odločitve. In neverjetno je to, da svet blokira zadeve, medtem ko mi opravljamo svoje delo. Mi smo pripravljeni trdo delati tudi na tem dosjeju. Bi pa svet pozvala, naj se loti še vseh odprtih vprašanj in vseh odprtih dosjejev, ki so v svetu blokirani že nekaj časa. Ja, sicer pa naj povem, da se veselim sodelovanja s poročevalci v senci in pa uh, skupnega iskanja rešitev. Imeli bomo tudi še izmenjavo mnen z različnimi strokovnjaki na različnih ravneh in na ta način bomo skušali uh, zapolniti še vrzeli, torej še tiste vrzeli, ki zaenkrat še obstajajo. Hvala. Hvala svetu, hvala komisiji. Um, vsem se zahvaljujem za sodelovanje na tem delu zasedanja, nadaljujemo pa v pol treh popovdne. Hvala.